Po predstavitvi dr. Viserja bomo imeli čas za vprašanja strani eh, poslancev. Dr. Viser, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko čast eh, nam je oziroma mi je, da sem že odšele lahko v vaši družbi in da vas lahko obvestim o dveh zadevah in sicer o delovnem programu in o posvetovalnem forumu, ki smo ga imeli lansko leto, konec lanskega leta, plenarno zasedanje je bilo decembra 2014. Dovolite, da vsem kratek, ker ste si prijeli delovni program in dovolite mi, da tudi nekaj povem o splošnih usmeritvah ali, če želite, filozofije tega, kar počnemo. Mogoče je nenavadno, da se pogledamo eh, Evropski skupni jazilni sistem na tak način, kot bom to predstavil jaz, saj si eh, vedno pogledamo, kje lahko dosežemo napredek. Ampak, če na zadevo pogledamo malce oddaleč, ugotovimo, da je Evropski azilni sistem skupen sistem, ki je uspešen. Zelo nenaveden vir tukaj je generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije, ki je pred kratkim povedal, da je Evropa v najboljšem stanju, kar zadeva azil v svetu. To ni nekaj, kar bi nas eh, moralo pomiriti in eh, veseliti, ampak nekaj, na kar moramo misliti, ko razmišljamo na telovanju. Jaz je operativna agencija, ki deluje na tem področju sploh pri izvajanju eh, skupnega evropskega azilnega sistema. Smo torej neke vrste instrument evropske solidarnosti. Organiziramo to solidarnost, tako rekoč. Delujemo na treh ravneh. Najprej na ravni referenta, ki se ukvarja s posameznimi primeri v državi članici. Kako lahko prispevamo k harmonizaciji operativne ravni v državah članicah? 13 eh, držav članic, pridružene članice so tudi del našega sporazuma oziroma dogovora. Imamo še dve kandidatki, ki se nam bo tako malo pridružili. To je široko moče veliko število organizacij, da jih vse poenotimo, tako da se na enak način držijo zakonodaje, ki ste jo sklenili tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Začenjamo na začetku z enakim usposabljanjem za vse uradnike na področju azila v Evropski uniji. Če ste hodili na isto šolo, ste se naučili govoriti enak eh, tehnični jezik, eh, naučili ste se istih pristopov in na koncu boste lahko razvijali skupno kulturo. Zdaj smo usposobili 6300 uradnikov, kar je zelo veliko v treh letih, če upoštevamo, da je skupno število uradnikov, ki delajo na področju azila, približno na tačna števila ne vemo, 7000. Kar pomeni, da smo zelo učinkoviti. Pošolji je treba seveda na delo, zato smo prejšnji teden pripravili praktično orodje za vsakodnevno delo, za podporo uradnikov za zil pri delo v pisarni, kar jim pomaga, da, sledijo, da sledijo zakonodaji in postopkom, ki jih morajo uporabiti. Tretjič, ponujemo informacije o skupnih državah izvora. To se pravi ocena situacije v državah izvora. Tukaj imamo že celo vrsto pomembnih eh, držav, o katerih smo pripravili poročila. In delamo na tem, da bi pokrili deset najbolj pomembnih držav izvora za Evropsko unijo delamo na skupnem pristopu, imamo prve pilotne projekte oziroma smo izvedli prve poletne pri, projekte v lanskem letu, nadaljevali bomo v letošnjem letu, ta mesec začenjamo z naslednjimi pilotnimi projekti. Ocena ranljivosti, odločitve o azilu, prošnje za azil. Treba je skupno graditi prakso v Evropi. Prav tako se osredotočamo na raven držav članic, države članice kot take, države članice kot eh, azilne institucije. Ponujemo jim skupne informacije in eh, skupne analize trendov. Ponujemo jim podporni okvir in orodja za izvajanje pravnega reda na področju azila. za spodbudo in eh, omogočanje mm, odgovornosti, imamo tudi svoje orodja. Kar pomeni, da smo instrument solidarnosti. Solidarnost ne pomeni samo enakomerno porazdelitev sredstev, solidarnost eh, pomeni tudi vso orodje, vsi skupni instrumenti, ki jih imamo na voljo. Naprimer, usposabljanje, ki je bistveni del solidarnosti izkoristimo strokovnjake in strokovno znanje držav članic za usposabljanje uradnikov drugih držav. Imamo veliko strokovnjakov za azil iz držav članic, ki delajo naprimer v Bolgariji, Italiji, Cipru in Grčiji. In potem delujemo na ravni Evropske unije. kako poskušamo Evropsko unijo podpreti s skupnimi operacijami na ravni Evropske unije. Imamo redne preditve letne za Evropsko unijo, potem pa imamo tudi dogodke za države članice, kot je naprimer Bulgarija in druge. Podpiramo in koordiniramo tudi zunanjo razsežnost. Ja, tukaj moram povedati, da bomo okrepili delovanje na področju eh, preseljevanja, naseljevanja, kar je trenutno v središču razprav. Zdaj bi prišel na posvetovanje forum, kajti da lahko vse te naloge opravimo, ne samo da podpiramo države članice Evropske unije, uradno mrežo, zato je potreben tudi produktiven dialog s civilno družbo. Ed, civilna družba je zelo širok pojem. Tukaj ne gre samo za eno ali dve instituciji ali organizaciji. Kaj je civilna družba? To je cela vrsta nevladnih organizacij, sploh na področju, na katerem delujemo imamo upravka z eh, mnogimi organizacijami, ki iz zelo različnih eh, zornih kotov obravnavajo področje azila, z vidika človekovih pravic, z vidika mm, življanskih pravic eh, in tako naprej in tako dalje. Civilna družba se organizira okoli akademikov, strokovnjakov, različnih področji pravosodja, ki se sama delovno šteje med civilno družbo, kar nas ne moti. Vključujemo torej vse te različne skupine v razpravo o našem delu in poskušamo voditi odprt dialog eh, o delu, ki ga upravljamo. Pri čemer poskušamo izkoristiti strokovno znanje vseh teh organizacij in skupaj z njimi razvijati razpravo o tem, kaj je moč storiti ali storiti bolje. Ker je civilna družba tako raznolika, imamo odprti sistem posvetovalnega foruma. Vsaka organizacija se lahko neposredno prijavi za sodelovanje v posvetovalnem forumu Evropskega azilnega podpornega urada. Tukaj nimamo omejitev. Lanski december smo imeli letno konferenco za civilno družbo okoli 100 deležencev je aktivno sodelovalo na forumu. Obravnavali celo vrsto tem, imeli smo 20 različnih eh, prispevkov različnih eh, udeležencev. poleg tega bi vam nekaj več povedal o tem eh, posvetovalnem forumu, v katerem je trenutno 70 različnih organizacij, s katerimi se redno povezujemo. Glede zelo različnih tem eh, smo odprti za prispevke vseh. Poleg tega pa imamo določene kanale komunikacije, eno o zgodnem opozarjen o eh, mladoletnikih brez spremstva. Poleg tega eh, se zelo angažiramo na področju zbiranja informacij o državah izvora. Ker zadeva informacije o državah izvora, eh, sem lahko z veseljem obvestim, da bomo letos eh, lahko omogočili odprt dostop do COI portala, glede na možnosti uh, eh, IKT upamo, da bomo lahko odprli ta portal letos. Prav tako bomo civilno družbo še bolj vključili eh, v delo z, otroci, z otroki in eh, mladostniki, mladostniki brez spremstva, kjer se bomo povezali tudi z lokalnimi civilnimi organizacijami. Toliko o posvetovalnem forumu. Ne na zadnje naj omenim še, da agencije, ki delujejo v takšnem okolju, potrebujejo določena sredstva za svoje delo, zato sem še posebej hvaležen par Evropskem parlamentu in temu odboru, ki je poskrbel, da je v proračunskih razpravah o proračunu za leto 2015 eh, izrazilo podporo za naše delo in uh, Upam, da vas ne bomo razočarali za svojim delom. Zdaj pa sem vam na voljo za vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj imamo čas za razpravo in izjave članov. Gospod Keller. Gospa Keller. Verjetno ste mislili mene. Najlepša hvala, gospod Viser, za vašo, vašo vod. Imam vprašanje glede usposabljanja, ki ga upravljate eh, za eh, uradnike za azil. Ali lahko rečete, da ste ugotovili, da določene države članice imajo pomanjkljivo usposabljanje teh eh, uradnikov ali države, ki izredno dobro izvajajo takšno usposabljanje, kar zadeva regionalna poročila. Kakšne vire uporabljate pri pripravi teh poročil in kako redno aktualizirate ta poročila in po kakšnih kriterijih? In še ali države članice pri sprejemanju odločitev o azilu tudi upoštevajo ta poročila o državah izvora? Ali še bolj specifično, kako ocenjujete situacijo Romov v državah Zahodnega Balkana? Tukaj imamo zelo veliko kontrovers, eh, kar zadeva varno tretjo državo in ta koncept. Kaj bi vi rekli iz vaših eh, izkušenj, kaj je varna tretja država? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mecela. Hvala lepa, gospod eh, Viser, za vašo predstavitev. Naj vam čestitam za organizacijo posvetovalnega foruma. Mislim, da so ti forumi ključnega pomena za to, da se dobijo strokovnjaki, akademiki, civilne družbe, evropske institucije in se seznanjajo z delo agencije in na tem morali delovati še naprej. Uh, Ehm, vprašal bi glede kraja, zakaj ste se odločili za organizacijo v Bruslju, ne pa na Malti, kjer imate svoj sedež. Ehm, vse večje število sestankov EASA poteka eh, zunaj Malte. Želela sem vas poprašati, zakaj je tako. Kar zadeva delovni program, eh, tukaj bi se posvetila vprašanju premestitve. Malta je ponovno rešila 85 ljudi iz morja in ustrezna razdelitev teh beguncev je stvar solidarnosti in to je nekaj, za kar se zauzema Evropski parlament že, že dolgo. Mislite, da je jaz naredila dovolj, eh, da bi spodbudila ta koncept solidarnosti v državah članicah eh, oziroma kaj lahko več naredimo, nam lahko date nek pregled glede držav članic, s katerimi je jasno govoril o tej točki, kakšne so bili njihovi odzivi in kaj ste dosegli pri njih. Hvala lepa, gospod Vikström. Hvala lepa in doktor, vi ste dobrodošli pri nas in hvala, da delite vaše izkušnje z nami v odboru Libe. Vaša predstavitev je bila impresivna in želela bi vam čestitati glede 6300 uradnikov, ki ste jih usposobili samo v treh letih. To je zelo dober dosežek. Ali so sploh kakšne pomenkljivosti, ko gre za to, da države članice pošljajo uradnike na usposabljanje ali vidite pri katerih državah članicah eh, takšne, ki ne želijo pošiljati uradnikov eh, na vaje. Mm, ta odbor se zauzema za to, da bo spremljal delo agencije in EASA, ampak včasih gledamo na EASO kot na mesijasa. Kadarkoli nekaj manjka za iskalce azila, za begunce, pravimo, da je to naloga jasno. Seveda razumemo, da potrebujete določena sredstva za izpolnjevanje teh nalog. Bi bilo pa zanimivo vedeti, ali imate kakšne luknje, kakšne vrzeli, nekaj, kar je še treba uh, pokriti, bi še kaj želeli narediti, pa ne morete, bi vam morali dodeliti še kakšne pristojnosti in še nekaj. Kot sem že rekla, me veseli, da se danes tukaj, ampak na naslednji točki bomo govorili o Frontexu in posvetovali forum Frontexa ki ga bodo zastopili člani eh, posvetovalnega foruma mislim, lepo je, da ste vi danes z nami, ampak mogoče bi lahko drugič razmislili o tem, da bi poslali k nam tudi nekoga, ki je v posvetovalnem forumu, ker je zelo pomembno, da nevladne organizacije ohranijo eh, svoje dobro delo in še naprej sodelujejo v posvetovalnem forumu. Frontex eh, bi vam lahko služil kot dob, dober zgled, mogoče bi lahko pri njih povprašali, kakšne izkušnje imajo. z udeleženci svojega foruma. Torej, želim vam veliko uspeha in hvala lepa, da ste danes tukaj. Hvala lepa, gospod Sipil, kot koordinator, kaj želite besedo? Osredotočila se bom na eno vprašanje. V vseh razpravah, ki smo jih vodili o azilo in izzivi, s katerimi se soočamo, zelo, se zelo pogosto osredotočamo na položaj v sredozemlju. Vemo pa, da imamo tudi druge meje, kjer eh, prihajajo begunci in prosilci za azil. Tukaj imamo agencijo eh, za temeljne pravice, od katere smo dobili informacije, da se vsi ukrepi ne uporabljajo vedno pravilno v takšnih situacijah. Mogoče bi nam lahko dali nekaj več eh, informacij o spremembah na zunanjih mejah v Romuniji, Bolgariji ali se tam povečujejo, ali se tam povečuje število prosilcev za azil, eh, kakšna je situacija tam v primerjavi z situacijo v južnoevropskih državah. Eh, te informacije bile zelo koristne, gospa Ferrera. Kot koordinatorka, želite besedo? Ne, ne hvala gospa Spinelli. Grazie, signor Visser, grazie, predsednik. Hvala, gospod Visser, hvala, predsedujoča. Dve vprašanje bi imela. Prvo se osredotoča na določene kritike, ki so bile podane na EASO. Je že, eh, te teme se je že lotila kolegica Vikstrom. In eh, tudi mene bi zanimalo slišati, slišati kako se odzivate na te kritike. Drugo vprašanje pa zadeva sporazum, ki je bil podpisan med EASom in Frontexom leta 2012. Kar sem, kar, sem hotela, kar sem želela vprašati gospoda Viserja je to, ali bi si lahko zamišljali prisotnost eh, uradnika EASA na vse, v vseh operacijah iskanja reševanja Frontexa, tako da bi zagotovili tudi zaščito eh, pravic eh, prosilcev za azil, ki, kajti te pravice niso vedno dovolj zaščitene strani Frontexa v vseh prehodnih fazah. Hvala. Thank you very much. Uh, Hvala lepa, gospod Radek. Izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča, spoštovani gospod Viser. Evo. Evropski urad za podporo azilu v svojem delovnem programu predvideva aktivnost izvajanja programa za podporo Bolgarije ki je bil sklenjen med Bulgarijo in eh, EASO v letu 2014, glede na to, da, je, da bo Bulgarija ponovno prevzela 1500 beguncev, ki jih bodo od tja poslale druge države članice. In tudi glede na pričakovane begunske tokove v pomladnem času, bi dejal, da nujno potrebujemo strokovno pomoč vaše inštitucije. Mi lahko poveste, kje so priprave in kako boste lahko pomagali s tem programom v naši državi, da se soočimo z izzivi. Okay, and uh, the Hvala lepa in zadnja gospa Major. Hvala lepa gospa predsedojoča in hvala tudi gospod Viser za vašo kratko predstavitev. Imam nekaj vprašanj, omenjali ste solidarnost, to besedo ste uporabili kar nekajkrat. In od zadnjih statistik, ki sem jih videla za nizozemsko, je, da šest držav prevzemala skoraj 70 odstotkov prosilcev za azil. Kako torej menite, da ta solidarnost deluje v praksi? Drugič, eh, videla sem vaš eh, delovni program in eh, da podpirate tudi tretje države. Če govorimo o solidarnosti, ali ne bi morali narediti več, da bi ljudi podprli v njihovih izvornih državah, tako da bi ostali tam, države v zalivu, naprimer? ki imajo veliko denarja, naprimer Katar, je prevzem samo 36 beguncev. Načelo solidarnosti bi moralo veljati tudi za te države. Se lahko na to odzovete, prosim. Ok. In uh, Miss Wimberg. In še gospa Wimberg. Uh, lepa gospa predsedujoča in hvala dr. Viser, da ste prišli v naš odbor. Sama živim na švedskem. In mi smo država v Evropski uniji, ki prevzema največ beguncev. Imamo jih toliko, da kmalo ne bomo več mogli z... zmoči vsega tega. Zdaj bi pravzaprav morali razbremeniti Švedsko, če bi imeli neko skupno azilno politiko ampak Evropska unija ne more odločati v imenu držav članic, koliko jih jo morajo te sprijeti. Ljudje je treba sprijeti z določenim dostojanstvom. Govorili ste tudi o solidarnosti. In zato eh, namreč moje vprašanje. Zakaj ne moremo državam članicam priporočati, da izpolnijo svojo odgovornost prezema beguncev? Gre za pomoč ljudem, ki to pomoč potrebujejo. To so begunci in to bi bila prava solidarnost. In zdaj k vprašanju. Kako boste države prepričali o tem, koliko naj prevzamejo begunce, jih boste prisilili ali kaj boste naredili? Ok, uh, now we have time. Tako, zdaj pa bo gospod Viser no, odgovoril na vaše vprašanje. Izvolite, doktor Viser. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa vsem. Uh, hvala lepa za vse vaše komentarje in vaše vprašanja. Sledil bom svojemu seznamu, ki sem si ga zapisal in poskušal odgovoriti na vsa vprašanja. Kaj je spraševala o usposabljanju in ali so tukaj boljše in slabše države? Naj povem nekaj nasplošno glede položaja nove agencije in sploh te, te agencije. V ustanovni listini imamo zapišeno, da čim se ukvarjamo, nimamo nobenih pristojnosti, da bi eh, prisili države članice, da počnejo to, eh, kar jim priporočamo ali da sprejmejo našo podporo. Moramo jih pripričati z kakovostjo proizvodov, ki jih ponujamo. Mislim, da je to dober sistem. Ne potrebujemo nekih eh, formalnih pristojnosti, da vsiljujemo svoje mnenje državam članicam. Gre za prostovoljni sistem in glede na to se mi zdi rezultat 6300 usposobljenih uradnikov v treh letih zelo pomemben in pozitiven signal glede dela urada. Seveda so tukaj razlike med državami članicami. Imamo države članice, ki svojim programu osposabljanja sledijo modulom, 100% sledijo modulom EASA. Potem pa imamo druge države članice, ki imajo eh, že dolgo uveljavljene programe osposabljanja, ki eh, naše programe uporabljajo kot dopolnilo. Ampak, če si pogledam teh, ta tri leta, ugotavljam pri vsem, vseh eh, povečanje pripravljenosti, da uporabljajo naše module. Zato postaje tudi zelo praktični razlog. Imamo novi azilni svežen, to se pravi, eh, vse izobraževanje ustanove morajo prilagoditi svoje usposabljanje. Mi to počnemo na skupni ravni, tako da smo v pravem času na pravem mestu. Ne bi si lasil vseh eh, zaslug za to, to je tudi del sreče, ampak ta sreča je pozitivna in skupaj z državami članicami smo uspešni. Kar zadeva poročila o izvornih državah, lahko bi vam dal dolgo lekcijo o metodologiji, katere kriterije uporabljamo in tako naprej in tako nazaj. Ampak metodologija, ki jo uporabljamo, je nekoliko drugačna od tega, kar počnejo države interno. Začeli smo jih pripravljati. z tem, kako jih uporabljamo. Pomembno je, da pri informacijah o državah izvora imamo transparentne vire, da vemo, katere vire bomo uporabili, katerih ne, katerim bomo verjeli, katerim ne. To metodologijo smo razvili že v prvem letu delovanja urada. Uporabili smo izkušnje držav članic, uporabili smo. Eh, izkušnje komisije in Evropske unije. To je naša metodologija, ki jo še naprej razvijamo in v tem letu bomo imeli eh, revizijo, pri kateri bomo upoštevali zbrane iz kušnje. Gre pa za zelo transparentno metodologijo, lahko pa jo najdete na naši spletni strani. Kar zadeva aktualizacijo teh informacij o državah izvora. To je pravzaprav bistveni del teh informacij. Evropi je tradicionalno tako, da se naredi takšno poročilo o e, državah izvora, po dveh, treh letih pa jo aktualizirate ali pa tudi ne. Kar poskušamo storiti mi, je, da se ne ujamemo v to past. To se pravi, da se lotimo samo tistih zadev, pri katerih lahko naredimo posodobitev podatkov ne morem ljubiti, da bo na voljo eh, zadeva v tem letu. Imamo pa namen vzpostaviti sisteme stalnega posodabljanja. Mogoče ne dnevnega posodabljanja, ampak zelo rednega posodabljanja. Naša poročila o državah eh, izvora so objavljena na naši eh, spletni strani in so posodobljen z najnovejšimi informacijami. To je seveda zelo zabrzena zadeva, zdaj ravno, če si pogledamo, gospod Vikstrom mi je rekel, kaj ima, če imamo dovolj sredstev na voljo. Tukaj ne gre za denar, ampak gre za delo, ki ga moramo vložiti. Zato potrebujemo strokovnjake, ki bodo to počeli. Vsekakor pa je ta naloga ključnega pomena. Uh, ali se uporabljajo ta poročila, to je ključno vprašanje. Ne gre samo za to, da nekaj ponudim, ampak se morajo tudi uporabljati. In odgovor je da, se uporabljajo na različne načine v državah članicah, vendar pa posku, zdaj poskušamo ugotoviti, zakaj je tako. V nekaterih državah članicah eh, zadeve hitro pridejo tudi do vrhovnega sodišča in se uporablja zelo veliko. V drugih državah eh, te informacije niso tako razširjene. Zadeve se širijo, informacije se širijo, ampak nekaj časa traja, preden ljudje prevzamejo nekaj novega. V drugi polovici lanske leta smo objavili celo vrsto poročil in zato mislim, da bo trajalo nekaj mesecev, preden se bojo uh, Eh, ta poročila odražala tudi v eh, odločitvah in sodbah sodišč. Smo pa pozitivno naravnani, kar zadeva to. Zahodni Balkan in položaj Romov. Lahko bi omenil poročilo o Zahodnem Balkanu, ki smo ga objavili leto in pol nazaj. Eh, situacija se ni bistveno spremenila. Vsekakor pa pripravljamo Eh, prenovom v letošnjem letu zaradi stalno visokega števila ljudi, ki k nam prihajajo iz Zahodnega Balkana. Večina jih je eh, romskega izvora, kot vsi vemo. Sklep pred letom in pol je bil, da tukaj ne gre nujno za zadevo povezano z azilom, ampak da gre za problematiko integracije v država Zahodnega Balkana. To je seveda zunaj pristojnosti urada. Rezultat te situacije pa seveda vpliva tudi na nas. Kar zadeva eh, tretje varne države ali varne tretje države, bomo poskušali dati prispevek, katera spravi o tem trenutku nimam na voljo podatkov, ki bi vam jih lahko posredoval v zvezi s tem, kako ravnati. V končni fazi bo to politična odločitev, ampak. Eh, varna tretja država ne bo pomenilo, da se to nanaša na čisto vsakega državljana, ki prihaja iz te države. Vedno bomo imeli posameznike, ki prihajajo tudi iz zelo varnih držav, ki bodo lahko dokazali, da eh, se lahko boji preganjanja v lastni državi. Mislim pa, da je. Eh, ravno pravi trenutek, da razpravljamo o konceptu varnih tretjih držav. Vi se boste odločili, ali bomo sprejeli to odločitev ali ne in se o tem pogovorite z svetom. Dejstvo pa je, da lahko mi ehm, pripravimo dejstva in številke, ki vam bodo pomagale pri sprejemanju te odločitve, gospa Macola. Zakaj Eh, smo organizirali srečanje v Bruslju. Zato, ker je tukaj parlament in ker me parlament eh, večkrat eh, vabi, zato sem raje v Bruslju, da se odrežim vaših sej, ampak mislim, da me tega niste vprašali. Zakaj je bil posvetovalni forum letos v Bruslju? Odgovor je zelo preprost. To je bila izredna želja civilne družbe. Posvetovalni forum ne sestavljajo samo nevladne organizacije in lokalne organizacije, ampak velik del, večinski del posvetovalnega foruma predstavljajo organizacije, ki imajo nizke proračune In ker so bolje organizirani v okolici Bruslja kot v Malte, so nas zaprosili, da organiziramo forum v Bruslju. Zato smo se odločili, da tokrat upoštevamo to eksplicitno željo. Ker zadeva naslednji posvetovalni forum, vam še ne morem povedati, kaj bomo naredili se moramo videti, kakšne bodo izkušnje, ali je forum dejansko izpolnjuje svojo funkcijo. Bomo videli, kakšne bodo kritike tudi iz posvetovalnega foruma glede lokacije vrsta organizacij. Eh, se je odzvala, da, nam, da jim onemogočamo sodelovanje. To mogoče ni eh, kritika. No, zato smo pač organizirali zadevo v Bruslu. Kar zadeva preselitve, premestitve. Ali naredimo dovolj na tem področju? Prvo vprašanje bi bilo, ali države članice počnejo dovolj. Prilična situacija je takšna, da je svet eh, dosegel precej širko, široko soglasje, ne pa polno, eh, da se loti vprašanja premestitve priseljencev. Sicer smo vključeni v ta proces, eh, se je pa komisija odločila, da bo imela forum na to temo lani novembra in čez štiri tedne bo tretji eh, takšen forum. Aktivno pri tem podpiramo komisijo in počnemo vse, kar lahko lahko s svojimi pristojnostmi pripravljamo različne aktivnosti, glede tega, kaj storiti, če imamo možnost eh, premestitve. Tako kot napisano v uredbi in je tudi splošna politika, je to nekaj prostovoljnega. Seveda se lahko obrnemo na druge ljudi, vendar pa ne moramo nekaj zahtevati od njih še naprej bomo spodbujali to razpravo, kjer bo mogoče poskušali stvar pripeljati na novo, višjo stopnjo. Gospa Vikström, kaj zadeva usposabljanje? O tem sem že govoril, o tem sem že nekaj povedal. Imamo dovolj udeležbe držav članic. Imamo. okoli 174 usposabljavcev eh, na voljo. Niso vedno na voljo, 60-70 jih je, redno sodeluje z nami. Do zdaj nam je ustevalo. Vsekakor pa želimo zadeve razširiti, tako v številkah in vključitev več ljudi iz držav članic, je zelo pomembno, kot tudi pri kvaliteti želimo zadeve izboljšati. Zdaj smo v eh, procesu poskusa certifikacije našega usposabljanja. To je seveda zelo pomembno tako za nas, kot tudi za udeležence. Če se torej udeležite nekega resnega usposabljanja in dobite neko, nek certifikat, neko diplomo, ki je uradno priznana, to ni samo lepo videti na sceni v vaši pisarni, ampak je to pomemben podatek tudi za vašega šefa. Se lahko s tem primerja. To je garantirana raven usposobljenosti in to potrebujem. In to je seveda naša želja za pri nadaljevanju usposabljanja. Ne morem odgovoriti na vprašanje, ali smo mesija ali ne. Vsekakor pa tudi sam ugotavljam, da so zahteve, ki jih naslavlja za nas, visoke in da nekateri mislijo, da lahko spremenimo svet. Vsekakor si bi to želeli. Seveda pa vemo, da je treba še marsikaj narediti, da se bo to zgodilo. Neko samo ponovim to, kar sem povedal že prej. Na tej stopni razvoja je za jazo pomembno število sodelavcev. Poleg eh, poročil o državah izvora imamo velike potrebe tudi pri izbiranju podatkov, informacij in analize teh podatkov. V zadnjih letih smo ugotovili, da to povečuje našo sposobnost razumevanja, kaj se dogaja. Najprej moramo razumeti, v čem je problem, preden ga lahko rešimo. Gre za delo, ki zahteva veliko humanih resursov. To ni nekaj, kar lahko pošljemo kam ven. Seveda potrebujemo računalnik, ampak računalniki vsega ne morejo tukaj narediti sami. Potrebujemo prave možgane, ki se bodo lotili teh nalog lahko še enkrat povem, da se zahvaljujem parlamentu, da nam je izboril dodatna e, sredstva. Seveda se zavedam, da imamo zelo poseben položaj v teh e, časih vrčevanja. In na vsak način ta sredstva učinkovito tudi uporabljamo. Posvetovalni forum v primerjavi z Frontexom. Zelo dobro poznam posvetovalni forum Frontexa, saj smo tudi njihov član Frontex. Eh, sodeluje, torej nismo člani, malce malo drugačen koncept kot mi, ampak Frontex sodeluje v našem posvetovalnem forumu. Tukaj sem tudi kot član posvetovalnega foruma Jazo se sem uh, član in tudi predsednik tega posvetovalnega foruma. Imamo drugačen koncept kot eh, Frontex. Oba koncepta imata svoje prednosti in svoje slabosti. Pri delu, s katerim se ukvarjamo, je za jaz kot uh, agencijo pomembna vrsta nevladnih organizacij in uporaba informacij neposredno, ne preko neke druge organizacije. Oni neposredno sodelujejo na sestanki naših strokovnjakov in neposredno prispevajo svoje k novim eh, modulom usposabljanja, k dokumentom in orodjem, ki jih razvijamo. To je za nas zelo dobra formula, dober način delovanja. Frontex ima drugačen način delovanja, imajo pa tudi eh, drugačno delo. In za njih je mogoče, njihov forum deluje tako, kot eh, potrebujejo, gospod Sipr, glede spremembe shoda na zahod, eh, če to tako povzamem. Seveda, vidimo resne spremembe eh, in prenos eh, problemov z juga na vzhod. Če vzamemo samo en primer, in sicer, da smo imeli lani na mačarskem povečanje pritoka 975 odstotkov. Na začetku je bila številka mala, konec eh, lanske leta pa je imela Mačarska 15 tisoč iskalcev, prosilcev za azil, kar je za njihove razmere izjemno visoko. In to se dogaja samo tam, v Bolgariji vidimo veliko povečanje na vzhodni meji ko gledamo slike, bi se zdelo, da se moram koncentrirati na južno mejo in tja, tam moramo se otočati pozornost, ampak tudi na vzhod. Poleg mej je še več. In če dovolite, bom izkoristil to priložnost, da vas o tem obvestim. Če si pogledate skupno število primerov, ki jih odkrijemo, ne vidimo vsega. Mogoče nekaj več vidi tudi Frontex, nekaj pa vidimo tudi v naših statistikah o azilo. Tisti, ki prihajajo k nam, jih je 270 tisoč, 300 tisoč. Skupno število prosilcev za azil pa je bilo več kot 630 tisoč. Prosilci za azil, ki trkajo na naša vrata, ne prihajajo neposredno čez meje. To moramo razumeti. Zadeve poskušamo nekako podkrepiti za podatki, kar je pa zelo težko. Velika večina prosilcev za azil je prišla v Evropo po legalnih poteh, kot študenti, z zaposlitvijo in tako naprej. Če vzamete eh, sirsko situacijo, če nekdo hodi na univerzo in nekaj se doma zgodi in potem si rečete, ne morem se več vrniti, ko ste na študijo v tujini. Mm, tukaj pravzaprav ne gre za zlorabo sistema, včasih morda, ampak eh, takšne so tudi situacije. Skratka, ne gre samo za to, da ljudje prečkajo meje in potem zaprosijo za azil. Imamo tudi druge problemi so tudi na vzhodu, ne samo na jugu in ne samo na mejah, ampak tudi eh, problemi izvirajo iz drugih virov. Gospa Spineli, glede posvetovalnega foruma sem nekaj že povedal, kar zadeva sodelovanje med Frontexom in EASom. Tesno sodelujemo pri mnogih zadevah, pri usposabljanju imamo skupni program usposabljanja za mene organe, kar pomeni, da jazo e že aktivno deluje v kontekstu operacij Frontexa. Uradnik je jazo, um, naj bili neke vrste varuhi uh, ali nadzorniki Frontexovih operacij takšen je včasih vtis, ampak mislim, da bi to morala biti organizacija. Ne more biti nekdo, varoh drugi pa eh, so ta slabi fantje. Tudi mi smo lahko slabi fantje, odigrati moramo svojo vlogo. V končni fazi je usposabljanje vseh eh, menjih organov bolj uspešno kot eh, da imamo na eni strani mene varnostne organe, na drugi strani pa varuhe človekovih pravic. Bolje imeti vse v enem. Ampak razumem, kaj ste želeli povedati. Sem vam pa želel dati ta koncept v razmisle, gospod eh, Radev. Kaj delamo v Bolgariji? Bolgarijo podpiramo od konca 2013, ko so se številke v Bolgariji nenadoma pa uspele. Sploh, uh, konec leta, 5. decembra lansko leto, sem podpisal program druge faze za podporo Bolgariji, tako da bodo lahko še ukrepile svoje zmogljivosti. Bolgarija je opravila eh, odlično delo v zadnjem letu in pol in izjemno ukrepila svoje kapacitete in kakovost dela, ampak v letu in pol ni moč storiti vsega. Vsekako pa je vzpostavljen eh, stalen proces, ki pa potrebuje dodatno podporo. Bolgarska vlada nas je prosila za dodatno podporo, ki jo bomo tudi ponudili v obliki usposabljanja, eh, sposobnosti priprave poročil o državah eh, izvora statističnih zmogljivosti in načina, kako upravljati in organizirati centre za sprejem beguncov. Madame Matera, on Evropska matera o solidarnosti. Se opravičujem, gospa Majer, eh, se opravičujem, sem povedal napačno ime. O solidarnosti torej. To je verjetno najdaljša in najbolj razburljiva razprava, ki bi jo sploh lahko imeli. Težko je namreč primerjati in tudi nevarno je primerjati, kajti eh, primerjamo lahko samo primerljive situacije. In ne, da bi hotel zanikati stvari, eh, želim njansirati razne podobe, ki se pojavljajo v tej razpravi. Če rečemo, šest držav je sprejelo 70 odstotkov prosilcev za azil, potem imate prav. Če pa s tem hočete povedati, da drugih 22 držav članic ne spoštuje svojih dožnosti in da so oni slabi, potem ne primerjate pravih stvari, kajti teh šest držav ne sprejema le 70 odstotkov prosilcev za azil, tam živi tudi 70 odstotkov evropskega eh, prebivalstva in imajo tudi več kot 70 odstotkov BDP-ja v Evropi. To prav gotovo ni vaš namen, vendar ni pravično, eh, če rečemo, da mora Nemčija sprejeti toliko prosilcev za azil kot Estonija ali pa obratno, da mora Estonija vzeti toliko prosilcev kot Nemčija. Veste, da to ne gre. Zaradi tega tudi je primerjanje zelo občutljiva stvar. In premalo časa imam, da bi več povedal o tem, vendar to je samo splošna opomba, ki sem jo hotel eh, dati in upam, da jo boste upoštevali. Več solidarnosti je na prvem mestu naših eh, zahtev. Dejal sem že, da je solidarnost nekaj, kar se kaže tudi v instrumentu solidarnosti. E, mi prav gotovo še nismo dosegli popolne e, solidarnosti, imamo pa zelo veliko ukrepov, s katerimi želimo pravzaprav ustvariti solidarnost. Če bi Bolgarija na, nadoma bila pod velikim pritiskom in njen sistem kratkoročno ni kos situaciji, e, bomo organizirali veliko podporo drugih držav članic in zaradi tega e, smo pravzaprav vzpostavili EASO. E in podpiranje Bolgarije je solidarnost. Če želimo, da bi vse države članice spoštovale evropski aki, evropsko zakonodajo o azilu in eh, določene države članice določenih vidikov ne morejo izpolniti, naprimer zaradi njihove velikosti. In imamo organizacijo oziroma agencijo, ki je sposobna pomagati tem državam pri spoštovanju uh, dožnosti je to tudi solidarnost. Solidarnost eh, je nekaj, kar ima več vidikov. Potem več eh, sprejemanja, več zašite v regiji. S tem se strinjam. Upam vseeno, da je mogoče storiti več za relativno majhno agencijo, kot je EASO velja, da lahko podpiramo ukrepe na tem področju. Če želite, da v veliki meri in avtonomno vzpostavimo zaščitne sisteme zunaj Evrope, potem pa govorite o povsem drugačnem cilju. Torej, to mora biti na agendi To je na agendi, to so torej regionalni programi za zaščito, eh, to je zelo pomembna eh, tema, vendar agencija naše velikosti eh, tega ne more poskrbeti sama. Gospa Winberg, moja zadnja opomba je namenjena vam. Podpiranje eh, taborov za begunce zunaj Evrope. To je tudi prava solidarnost. In v končni fazi menim, da je trajni, dolgoročni način obravnavanja migracij in azila prav to, da podpiramo v regijah, ustanove, za tiste, ki pač vidijo, da ni varno, da potrebujejo zatočišče večina ljudi po svetu. Če jih vprašamo, ali želite konec življenja preživeti, Eh, nekje daleč ali pa želite ostati blizu eh, kraja svojega otroštva, sorodnikov in tako naprej, večina bo rekla, raje ostanem blizu, vendar včasih sem presiljen iti daleč. Hvala. Much, uh, doktor... Najlepša hvala, doktor Visar. Mi seveda razumemo pomen aktivnosti vaše institucije in mislim, da je zelo dobro, da parlament poskrbi tudi za ustrezno finančno podporo za vas. Hvala lepa za to zanimivo razpravo in za vaše odgovore. In sedaj lahko pozdravimo eh, gospod Balestero in eh, gospoda Kesslerja. Eh, pozdravljamo ju za razpravo o posvetovalnem forumu agencije Frontex o temeljnih pravicah. Prosim, da pridete sem. dear colleagues from eh, Drage kolegice in kolegi, Frontex je oblikoval posvetovalni forum eh, o temeljnih pravicah, ki je začel delovati februarja 2012. Povabili smo predsednika in podpredsednico eh, in podpredsednika foruma za izmenjavo mnenj. Eh, najprej bo spregovorila gospa eh, Balestero in eh, potem pa eh, gospod. Eh, Kessler, ki je sopredsednik eh, in predstavnik jezuitske službe za begunce. Gospa Belestro, beseda je vaša. Spoštovana predsednica, spoštovani člani odbora eh, Libe, hvala lepa, da ste eh, povabili sopredsednika posvetovalnega foruma Frontex o temeljnih pravicah. V veliko čast nam je, da smo lahko povabili da smo lahko sprejeli to vabilo, zaradi tega, ker je to tudi eh, znak eh, za vašo stalno skrb za eh, begunce in migrante. Torej, sedaj smo v letu 2014 videli, da je prišlo 216 eh, tisoč beguncev čez sredozemlje in to je bistveno več kot v letu poprej. In vidimo, da je zelo veliko ljudi pripravljenih tvegati življenje za to, da pridejo v Evrope. Na začetku seveda moram povedati, da se število novih prihodov letos ne bo zmanjševalo. Večina teh oseb se eh, eh, poskuša. Eh, zaščititi pred eh, vojno in oboroženimi konflikti. Leto 2014 je tudi potrdilo, da smo izzivom eh, kos eh, samo, če vse agencije in akteri v Evropi sodelujejo. Dle, ko delamo s Frontexom, bolj pomembno se nam zdi delo te agencije in mi seveda potrebujemo vašo podporo pri težavni nalogi. Eh, kompleksnost institucij ne sme eh, preprečiti, da bi prišlo do spoštovanja pravic migrantov in eh, njihove pravice je treba pravilno obravnavati. Posvetovalni forum svetuje direktorju agencije o temeljnih stvareh. Leta 2014 smo tudi povečali dialog s Frontexom in predstavniki upravnega odbora. Gospod Legeri vam je tudi prejšnji decembr eh, potrdil, da so temeljne pravice pomemben del njegovih nalog in eh, obljubil je, da bo tudi spodbujal eh, Eh, temeljne pravice v okviru eh, aktivnosti Frontexa. To je tudi temelj za naše delo v letu 2015. Eh, posvetovalni forum je lani objavil prvo poročilo in dal tudi pregled nad našimi aktivnostmi. Letos bomo še naprej implementirali uredbo o nadzoru pomorskih meja in pripravljali bomo tudi eh, priročnik o najboljših praksah pri vračanju. Eh, mi potrebujemo seveda tudi eh, nek ka skupna referenčna pravila za naše obiske in oglede. In mm, mi sodelujemo tudi pri inicijativah, eh, ki so namenjene zaščiti otrok eh, in mi poskušamo pravzaprav eh, biti na voljo tako uradnikom na meji, kot tudi članom posvetovalnega foruma. Posvetovalni forum bo tudi dejal input eh, pri usposabljanju, ki ga organizira Frontex in eh, določene ocene bomo tudi eh, pripravljali. Mi bomo dajali priporočila za spremembe strategije agencije o temeljnih pravicah. Eh, veselim se že eh, natančne razprave eh, o našem delu z delegacijo, ki bo februarja obiskala Frontex in tudi nas. Sedaj pa besedo predajam Stefanu. Najlepša hvala, gospod predsednica v dvoje sva tukaj, ker sva so predsednika tega posvetovalnega eh, foruma in menila sva, da je primirno, da prideva oba v odbor Libe. Po našem mnenju eh, mora Evropski parlament, zlasti odbor Libe, še naprej razpravljati situacijo na eh, zunanjih mejah Evropske unije. Treba je razviti standarde in postopke za učinkovito in povdarjam, učinkovito eh, zagotavljanje spoštovanja eh, temeljnih pravic migrantov na teh mejah. Mi kot člani posvetovalnega foruma eh, prejemamo poročila o incidentih na mejah, ne samo na morju, temveč tudi na kopnem. Iz moje osebne perspektive menim, da bi Evropski parlament mora obravnavati dvoje vprašanj. Lani se je govorilo o Frontexu plus, o operaciji Triton, o operaciji Mare Nostrum eh, v Italiji in to je pokazalo, da vloge niso eh, jasno uh, porazdeljene eh, vloge glede reševanja na morju. Kdaj je za to odgovorna eh, Evropska unija in kdaj ni odgovorna zgolj država članica. Se pravi, tu ni jasnih kriterijev za odgovornost. Operacija Triton ni niti pripravljena, niti sposobna eh, za prijeti določene vrzeli pri zaščiti. Operacija Mare Nostrom se te dni izteka in obstaja nevarnost, da bomo spet priča uh, smrti tisočih na morju, če se ne bo nič zgodilo. Drugi del pa je naslednje. Sprejeli ste uh, uh, poročilo o ladjah, eh, ki kot duhovi plujejo po eh, sredozemlju. Eh, to je zopet razprava o tihotapljanju ljudi. Najbolj uspešna protistrategija je, če bi preprečili tihotapljanje in bi beguncem omogočili uh, eh, zakonit prihod v Evropsko unijo, da se ne bi morali obračati na tihotapce. Prejšnji december je cela vrsta organizacij, vključno s člani eh, posvedovalnega foruma, podpisala politični dokument, eh, kjer iščemo novo pravno pot za zaščito v Evropi tudi drugi člani posvetovalnega foruma priznavajo potrebo, potem drugi deležniki to priznavajo in to odraža tudi resolucija parlamenta 17. decembra. To odraža, vendar kljub samo je treba pač ukrepati. Mi, organizacija, priznavamo, da ni ene same metode, ki bi ustrezala vsem potrebam ljudje iz eh, Sirije, ki živijo v begunskem taboru v eh, Libanonu, potrebujejo tam večjo pomoč. Liberalizacija preseljevanja družinskih članov eh, bi koristila tistim, ki imajo še družinske člane v Evropi. Včasih dobim na stotine mailov, ki prihajajo iz Libanona, uh, in pravijo, imamo družinske člane v Nemčiji, na nizozemskem, na švedskem, kako bi lahko prišel do svoje družine. Potem pa drugi eh, eh, pišejo, živim v Belgiji, pomagajte mi, da pripeljem družino. Ne. In res je težko. razložiti uh, ljudem, da jim ne moremo pomagati. Tisti, ki jih preganjajo v Eritreji, tudi nimajo nobene možnosti, da bi prejeli vizum, ker nimajo nobene možnosti, da bi vložili prošnjo. Torej, mi potrebujemo uh, Eh, celo škatlo za orožje, ne samo kladivo in izvijač, celo škatlo potrebujemo, ki bo ponujala celo vrsto opcij za zakonit dostop eh, do zašite v Evropi. To lahko vključi oboje eh, lahko pač eh, po eni strani poveča kvote eh, priseljencev zared, kot posledico priseljevanja družinskih eh, članov. Govorili smo tudi o zamisli eh, humanitarnih vizumov. Naprimer za Sirice ali pa ljudi iz Eritreje, iz Iraka, ki bežijo v velikih eh, številih, bi bilo treba razmisliti o začasnem prenehanju eh, vizumskih zahtev, tako da bi dejansko zakonito lahko prosili za zaščito v Evropi. Delo na novem evropskem vizumskem zakoniku bi lahko predstavljal začetek Eh, teh razmislekov. Eh, parlament naj se ne bi osredotočal zgolj na tehnične eh, zadeve, na tehnična vprašanja, temveč naj izkoristi možnost, da spremeni celoten zakonski odkvir ali pa vsaj del tega. Mi bomo hvaležni za vsako pa pobudo v tem smislu. To bo pomagalo tudi našemu delu. Najlepša hvala. Thank you very much. Najlepša hvala za ti predstavitvi. Gospa Macola, želite najprej besedo kot koordinatorja? Kot ko koordinatorka, gospa Sipel. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste tukaj in da ste eh, nam dali nekaj vtisov z vašega zornega. Eh, kota. Rekli ste, boj proti tihotapcem, proti tem ladjarjem ne pomaga. E, to smo videli tudi v razpravi prejšnji teden. Tu gre za ljudi, ki bežijo pred vojno in oni nimajo drugih možnosti, oni se zavedajo nevarnosti, eh, ko stopajo eh, v ladjo, vendar drugih možnosti nimamo. Eh, torej, eni govorijo o solidarnosti, o temeljnih pravicah, pa ne ukrepajo, ko naprimer vidimo slike iz Nigerije, Sirije in iz drugih držav. Res podpiram to zamisel, da moramo izboljšati našo solidarnost na tem področju. Sedaj ne bom ponovno odpirala cele razprave o Frontexu, ali je to njihova odgovornost, ali morajo ukrepati eh, bolj države članice. Eh, jaz bi eh, od vas rada slišala, Naslednje. Torej, države članice Eh, so eh, pripravljene tudi za ponovno eh, naselitev. Razmišljajo pa tudi o ustvarjanju taborov zunaj Evropske unije. Torej, za te tabore uporabljajo različne besede, ne bi jih sedaj naštevala. Ali vi menite, da bi to lahko delovalo, kako bi lahko to delovalo, ali bi to lahko pomagalo, ali je pa to samo še ena zamisel za to, da um, ne dopustimo ljudem, da pridejo v Evropo. Hvala lepa, gospa Keller, beseda je vaša. E, torej, tudi jaz želim e, e, zastaviti vprašanje. E, torej, na eno stvar. E, je že odgovoril uh, Stefan Kessler in sicer, kakšna bi bila vaša priporočila. Vendar, sedaj me še zanima. Eh, ta posvetovalni forum deluje že dve leti. Eh, kakšen je torej vaš vpliv na delo Frontexa? Ali imate občutek, da lahko vplivate ali je mogoče stvari še izboljšati? Hvala lepa. Gospa Spinelli. Grazie, signora Balestrero. Grazie hvala, gospa Balestrero in eh, še enkrat predvsem hvala gos, gospodu Köslerju za njegov opis eh, tvegan, ki jih prinaša konec operacije Mare Nostrum. V tem okviru bi želela vprašati, Eh, tako kot eh, se je zgodilo pri visokem eh, komisarju za, torej Združenih narodov in tudi za begunce in tudi ostali MVO-ji, se zavedajo, kaj se bo zgodilo z koncem operacije Mare Nostrum, ki bo nadomeščena, to pa ni prava nadomestito s um, operacijo Tritona. Pred nekaj tedni je gospod Klaus Rosler, direktor operativne enote Frontexa, poslal dopis italijanskemu ministrstvu za notranje zadeve, kjer, v katerem Frontex izraža zaskrbljenost nad ponavljajočimi se e, poseganjem zunaj območja strani um, obalne straže eh, zunaj 30 pomorskih mil eh, z ozirom na italijanske teritorijalne vode. V dopisu je jasno zapisano, da se to ne sme dogajati, da, je, da so ti posegi predragi, da niso potrebni in ustrezni zornega kota stroškovne učinkovitosti. In torej to pomeni enostavno, da sprejemamo, da reševanje, iskanje reševanja se ne opravlja na odprtem morju. E, s tem lahko tudi bolje razumemo, kako sploh pride do pojava teh e, ladij brez posadke, namreč te ladje pošiljajo tudi določene signale, e, radijske signale in v Frontexovem dopisu je zapisano, da je bolje, da se ne odzovemo na te radijske signale, razen če je ladja že tik pred obalo. To sem, na to sem vas želela opozoriti in potem sem želela postaviti še neko vprašanje v zvezi s tabori, ko smo govorili o eksternalizaciji azila, torej, da, da se znebimo torej, teh prosilcev za azil. Ampak obstajajo tudi tabori in centri znotraj unije, obstajajo posebni centri za identifikacijo in izgon znotraj Evropske unije, v Italiji na primer v Italiji, ne vem, če kdo od NVO-jev jih je obiskal, ampak sem prepričana, da ste to storili, ker so stalno predmet eh, kritik ti eh, centri, ti sprejemni centri recimo, ampak gre tudi za druge oblike organiziranja življenja teh prosilcev za azil, kajti to niso sprejemni centri, so koncentracijski eh, tabori. Hvala. Thank you very much, uh, Mr. Zahar. Najlepša hvala, gospod Zahovski. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na začetku bi se vam najprej zahvalil za to, da ste prišli, da želite razpravljati z nami in to je zelo dobra zamisel in zelo sem hvaležen. E, tri vprašanja. Prvo v odboru za proračunski nadzor eh, smo večkrat govorili o dejstvu, da se sredstva za Frontex ne porabljajo na učinkovit način. Eh, mnoge države članice bi morale sodelovati s Frontexom, pa tega ne počno. Eh, Frontex je zapravil veliko denarja za najem ladi in podobno. Eh, to je nekaj, kar je treba izboljšati v prihodnosti. Kakšno je vaše mnenje glede tega? To je bilo prvo vprašanje. Drugič. Gospa Balestero, pravite, da število beguncev v prihodnosti ne bo upadalo. Na kateri podlagi? lahko to trdite ali ste simulirali situacijo, eh, kakšni so veri informacij, na katere se upirate, ali so to preverjene informacije. In tretjič, naslednje vprašanje. To je nekaj, o čemer govorimo dosti krat v tem odboru. In sicer gospod Kessler je omenil, da je bogun, beguncem treba omogočiti zakonit vstop na ozemlje Evropske unije, zato da ne bo prišlo do tihotapljenja. Strinjam se s tem, vendar zastavljam si naslednje vprašanje. Ali imajo države članice pravico, da izbirajo svoje begunce, glede na možnosti integracije beguncev v družbo, da ne pride do socialnih eh, konfliktov. Hvala lepa za odgovore. Thank you and... Eh, Hvala lepa. Gospod Depres, beseda je vaša. Uh, merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala lepa za. Najprej hvala lepa za predstavitve. Glede Frontexa bi povedal naslednje. Fran, Frontex eh, ima eh, statut, ki ne omogoča, da izpolni prečakovanja. To je namreč organ za koordinacijo nadzora eh, nad zunanjimi mejami in je odvisen od držav članic in s tem se pridružujem eh, govornikom pred menoj Frontex, verjetno nikoli ne bo mogel eh, voditi take operacije, kot je to pač eh, delala Italija z Mare Nostromom, ker pač nima ne oprem, ne možnosti za to. Se pravi, problem uh, Eh, eh, teh dram v sredozemlju ne bomo rešili s Frontexom. Igra svojo vlogo, vendar nima ne denarja, ne logistike, da bi pravzaprav se lahko soočal s temi nalogami. Slišal sem. Eh, oba govornika in mislim, da je gospod Kessler govoril o zakonitih dostopih na evropsko zemlje in govoril je tudi o humanitarnem vizumu. To je nekaj, kar me tudi zelo zaposluje. Kar pa zadeva humanitarno vizo, kako bi lahko to organizirali? Naprimer, imamo eh, na tisoče oseb, ki hoče iz ene države pobegniti v Evropo. Kako bomo pač eh, organizirali ta eh, vizum, eh, kajti te osebe ne morejo oditi na ambasado, da bi tam dobile vizo. Nekje jih moramo zbrati. Se pravi, Evropska unija lahko potem na določenih krajih organizira spremne kapacitete in potem primeri primere eh, preverja eh, posamično, da vidi, kdo bi lahko prejel tako vizo. Eh, druge rešitve ne vidim. To ni edini problem, ki ga še nismo razrešili. In recimo, da ste zbrali te osebe ali pa da imate nek drug način delitve humanitarnih vizumov, treba je potem tudi uh, organizirati varno. Uh, Um, premešanje varen prevoz. Uh, kako torej si zamišljate organizacijo? Kako se lahko izognemo uh, dramam, ki smo jim sedaj proča, priča? Se pravi, potrebujemo operativen pristop, ki ga potem tudi sprejme uh, celotna Evropska unija. In še zadnje vprašanje, gospa Ferrera. Buonasera. Eh, sien... Hvala, predsednica. Dober večer. Moje vprašanje bo zadevalo ravno eh, vs, m, poti za vstopanje na območje Evropske unije. Kaj eh, menite o tem, glede na to, da smo na predzadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu sprejeli resolucijo, ki eh, tudi cilja na to, da se preoblikuje Evropski azilni sistem? Eh, sem se spraševala, ali ne bi lahko bila um, to rešitev, da um, vzpostavimo neke humanitarne koridorje in predvidimo tudi uh, mednarodno uh, presojanje uh, prošnje oziroma presojanje uh, prošnje za mednarodno zaščito. Uh, Eh, recimo prek eh, agencij Evropske unije oziroma če imate v mislih neko alternativo, zato da bi se izognili temu, da kdor je že prisiljen bežati pred pregonom in vojnimi razmirami, bi se znašel potem si zaigrati zadnjo možnost za svoje življenje na gumenjakih. In potem še nekaj v zvezi z temi um, centri za uh, begunce zunaj Evropske unije. To me zelo zanima zaskrbljuje. Kaj ti, če povemo vse skupaj malo bolj iskreno, uh, si želimo enostavno, uh, eh, se želimo enostavno razbremeniti tega problema s tema. Zato bi potrebovali nekaj več jasnosti. E, zato, uh, Eh, pač eh, bi vas eh, vprašala, kaj mislite o tej domnevi, da bi vzpostavili take sprejemne centre zunaj Evropske unije. In še nekaj v zvezi s Frontexom. V Kalabri, v italijanski regiji, kjer živim, v enem mesecu je prišlo do treh izkrcanj. Na žalost prvi, prvo izkrcanje je potekalo v nekoliko boljših pogojih, malo, malo bolj dostojanstvenih pogojih in medtem, ko ostala, ostali dve, eh, pa sta bili taki, eh, da eh, je prišlo tudi do smrtnih žrtev med potjo. Veliko mladoletnih brezprenstva je, se je izkrcalo in iz novic iz tiska je videti, da nekateri nekateri izmed teh po izkrcanju so celo uh, izginili. In torej je očitno, da sedanji sistem in tudi operacija Frontexa ni sposobna biti kos tako zapletenemu sistemu. In želela bi eh, slišati vaše mnenje tudi v zvezi s tem. Hvala. Okay, thank you very much. And, uh... Hvala lepa. In izvolite, uh, gosta imata besedo. Hvala. Torej, tukaj imamo samo še eno minuto v skladu z a, dnevnim redom in že ljudje prihajajo v dvorano, da se lotijo naslednje točke na vašem dnevnem redu. Zato bom moral odgovoriti na te zelo podrobna vprašanja in zelo zahtevna vprašanja samo za nekaj stavki. In torej prosim, ne vzemite tega kot znaka, znak nespoštovanja. Uh, jaz skušam biti čim bolj uh, pri, prijazen uh, in uh, upoštevati vse potrebe tega odbora, seveda. In moram spoštovati pri tem tudi pravice govornikov, ki bodo prišli na vrsto za mano. številni uh, poslanci, poslanke so spregovorili o vzpostavitvi teh eh, centrov zunaj Evropske unije. To vprašanje razumem v smislu, da morajo uh, centri za begunce biti uh, vzpostavljeni strani Evropske unije. Uh, tukaj lahko spregovorim samo kot uradnik. Samo za določene funkcije, ne pa v zastopstvu posvetovalnega foruma, ker to presega naše pristojnosti. Ampak lahko razumem, da obstaja skepsa do te pobude, kajti si ne morem predstavljati v državi, kot je Libija uh, karkoli uh, vzdržnega, uh, si ne morem predstavljati, da bi lahko vzpostavili tak uh, center, ki je na, na sprejemljiv, dostojen način, način v državah, kot je naprimer Maroko in da ne govorim o drugih državah. Imamo tudi veliko, dobil sem tudi veliko vprašanj glede pomoči v eh, zahtevnih okoliščinah, recimo na morju, oziroma kateri so pravna sredstva tudi v primeru zavrnitve prošen. Moram reči, da je to področje zelo zahtevno. Gospa Kele je dodala še eno vprašanje, ki predstavlja pravo pasta to je eh, vprašanje samo ocenjevanja azilne reforme, o tem, kako učinkoviti smo bili. Jaz sem bil sopredsedujoči eh, v tej delovni skupini od vsega začetka in za nas je problem prav to, da bi si vedno želeli imeti še eno dodatno ladjo, s katero razpolagati naš eh, letno poročilo, ki smo ga objavili leta 2014, že kaže na to, da z ozirom na določene podrobnosti dejavnosti Frontexa, torej eh, dejavnosti same agencije, smo zabeležili določen uspeh. Kodeks ravnanja, naprimer, je primer takega uspeha. Naša zaveza pri usposabljanju je primer takega uspeha, ker vsaj smo uspeli vplivati na, naprimer, pristop na mišljenje in širiti torej kulturo te agencije. Vsekakor morda ni prišlo do ustrezne spremembe v mišljenju na nacionalni ravni. svecer mi lahko uh, svetujemo samo uh, m, uh, glavnim štabom in torej uh, direkcijam uh, Frontexa na terenu. Ne moramo dati uradno priporočil državam članicam, kajti države članice bodo vedno odgovorile, to ni v vašem mandatu. In torej, gospa Keller, mislim, da vam je jasno, kom si kom sa, ne predobro, tudi ne preslabo gospa Spinelli. Ne bom preveč govoril o dopisu, ki ste ga omenjali. To, ta dopis eh, nismo prijeli, posvetovalni forum ni prijel tega. In torej se bom vzdržal vsakršnega komentarja. Imam težave, vidim zelo, da prihajam iz humanitarne organizacije, razmišljati o iskanju in reševanju kot o neki, eh, s nekem odstotku. Zato se bo potrebno pogovoriti bolj podrobno o teh stvarih s glavnim štabom Frontexa. Now I have the difficulties to uh, pronounce correctly the Mr. Tesovsky's. Uh, Potem pa še uh, vprašanje, ki jih je zastavil bolgarski poslanec. Oproščam se pri, uh, pri tem, kako izgovo, izgovorim uh, njegov priimek. Naj povem, da nimamo nikakršnega nadzora nad eh, vidiki, ki jih je omenjal poslanec. Kar pa zadeva število beguncev, z katerega pričakujemo, da gospa Balesterero je ravno kar eh, poudarila, da. da razmere v, eh, torej razmere v prihodnih državah se niso izboljšale. In torej, če upoštevamo eh, vse te pogoje, ne moramo pričakovati, da bodo te številke mm, v tokovih beguncev, da se bodo zmanjšale. In pa še nekaj, čisto na kratko. Imam težave ko govorimo o tem, da države članice bodo izbirale, koga želijo zaščititi, komu želijo nuditi pomoč. To ni vprašanje, o katerem bi se lahko pogovarjali znotraj Frontexa in dostopanja do mednarodne zaščite to je kvečemo eh, razprava, o kateri lahko se pogovarjate v okviru Dublinske uredbe med državami članicami, ampak eh, to prav gotovo ni v dometu in v sklopu mandata našega posvetovalnega foruma za eh, Frontex. Torej, v to se ne bom utikal. Gospod Depre, je eh, omenjal določene težave, do katerih bi lahko prišlo v kontekstu izdajanja humanitarnih vizumov. Jaz pa imam včasih težave, ko si zamišljam osebo, ki eh, beži iz Eritreje in potem stopi do eh, veleposlaništva v Asmari, ki je najbolj nadzorovano območje eh, v eh, prestolnici in zaprosi za vizum tamle. V nekaterih državah to lahko deluje. Ampak. Uh, France... Sicer vem, da ima Francija sistem, ki uh, omogoča uh, prav to. Uh, torej to uh, sicer odpira kar nekaj razprav in ker so me ravno kar opozorili na to, da nimamo več časa, naj zaključim z zadnjim stavkom. Imeli smo razprave o tem, kako lahko ljudje prihajajo v Evropo, humanitarni koridori, prevozni sistemi. Naj vas lahko spomnim na nekaj. E, v tem trenutku ljudje plačujejo za ta prevoz za tiho tapcama e, do 5000 dolarjev ali več za to, da imajo eno mesto na, nekem, na neki ladji, ki prevaža naprimer premog oziroma drug tovor. In e, torej. M morali bi odstraniti določene omejitve, zato da jim omogočimo, da enostavno stopijo na letalo oziroma na drugo zakonito ladjo, ki jih lahko prepelje po veliko nižji ceni v Evropo. Problem je, da moramo sodelovati in doseči to, da bodo sicer meje ustrezno postavljene tako, eh, da zagotovimo obe strani. Hvala lepa. Prisluhnil sem zanimanjem vsem odzivom strani eh, občinstva in eh, čisto kratka bom, ker bom imela priložnost se pogovoriti z posamezniki, ko boste prišli v Varšavo čez nekaj tednov na obisk. Naj samo dopolnim to, kar je že povedal Štefan. Eh, postavljeno je bilo vprašanje v zvezi z tveganji, ki nastajajo zaradi zaključevanja operacije Mare Nostrum. Tega se dobro zavedamo in o tem smo seznanjali javnost v vseh možnih forumih. Zavedamo se, da, je, eh, da so razmire zelo zahtevne. Zavedamo se tudi, eh, tako kot je povedal Štefan, da Triton sploh ni misija, operacija, ki bi lahko nadoknadila zaključevanje vključujočo vse misijo Mare eh, Nostrom. In eh, torej Frontex dejansko. Um, s posvetovalnim forumom se osredotoča bolj na temeljne svoboščine in zato bi pozdravili katerokoli povečanje sredstev oziroma človeških virov, ki bi jih lahko posvetili tudi vprašanju človekovih pravic znotraj agencije Frontex. In v zvezi s številom beguncev oziroma migrantov, ki so prisiljeni iskati zatočišče v Evropski uniji, upam, da se motim problema. In uh, tako kot je povedal Štefan, glede na vprašanje konfliktov in uh, vedno večjega števila ljudi, ki so preganjani in katerih eh, temeljne pravice se eh, kršijo, naj vam postrežem samo z enom, enim podatkom uh, iz neke izjave izpred nekaj dni, da računamo, uh, da imamo do 37 tisoč eh, eh, beguncev trenutno v Libiji. To niso libijski begunci, ampak so begunci iz drugih držav, ki, a, eh, za katere je Libija prehodna država oziroma ki so zaprosili za zatočišče v Libiji, da bi izbežali pred konflikti v svoji domovini. Lahko pričakujemo torej, da vse to bo sprožilo poizkuse reševanja te situacije s tem, da poskusijo iz, zbežati tudi od tam in iz drugih konfliktov. Hvala lepa za vašo pozornost in eh, vam ne bom dalje kradla časa. Hvala lepa za vaše odgovore in ne bodite zaskrbljeni na tem, da niste bili dovolj konkretni, kajti vaše eh, odgovori so bili zelo eh, trdni in natančni. Hvala lepa obema govornikom. Um, in our agenda. Na našem dnevnem redu imamo zdaj naslednjo točko. To je drugi letni forum o premestitvi in ponovni naselitvi solidarnost v praksi. To je točka 18, ki je bila k sreči odložena. In zato se bomo lotili naslednje točke, točke 19. Torej države članice, država članica, ki je odgovorna za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo vloži mladoletnik brez spremstva. Kolegice in kolegi, kot nadaljevanje po politični izjavi, ki so jo dale tri institucije, ko so sprejele prenovo Dublinske uredbe junija 2013, glede na to, da je prišlo do zadeve, um, MA in drugi proti um, državnemu, um, proti zvanjemu ministrstvu in notranjemu ministrstvu z junija 2013 in na podlagi kom, predloga komisije z junija 2014 bi predala besedo poročevalki gospe Vikstrom, ki bo predstavila svoj osundek poročila, poročila na to pa bodo spregovorili poročevalci v senci in ostali govorniki. Hvala lepa, predsednica. Prepričana sem, da imamo še nekaj pogumnih kolegov, ki ustrajajo tukaj v dvorani v tem pomembnem trenutku. Eh, Naj pričnem z kratki, kratkim eh, uvodom v eh, to poročilo, ki se je začelo že v času prejšnjega zakonodajnega sklica. Naj se predvsem zahvalim gospe Gijom za odlično sodelovanje. Bila sem poročevalka za prenovo dublinske uredbe, to je bilo sprejeto z drugimi svežnji eh, v zvezi z azilnim sistemom junija 2013. Vsekakor pa eh, smo imeli en sam odstavek v enem členu, kjer nam ni uspelo eh, doseči dogovora. To je bil člen 8.4. 8 kjer uh, se odloča o tem, katera država je odgovorna za prošnjo, ki jo vloži uh, mladoletnik brez spremstva. Stara dablinska uredba ni bila povsem jasna v zvezi s to točko. Uh, Tam je bilo zapisano, da um, bi se moralo najprej ugotoviti, kje je mladoletnik uložil svojo prošnjo, ampak nikjer ni bilo zapisano, če je to prva prošnja ali pa naj, najnovejša prošnja, ki jo je uložil. Večina držav članic so si to razlagale. Eh, za časa uporabe stare dablinske uredbe na določen način in sicer, da mladoletni brez spremstva so lahko podvrženi premestitvi v eh, državo članico, v katero so prvič prispeli, ko so prispeli na ozemlje Evropske unije. To je bila njihova razlaga. V pogajanjih za novo dablinsko uredbo vse, se, vse strani soglašale glede tega, da bi pojasnili to pravilo. Ampak ob koncu nam ni uspelo v resnici priti do takega dogovora o tem, kako naj pojasnimo to določbo. Komisija po eni strani skupaj s parlamentom je želela pojasniti, da to mora biti država, kjer je eh, mladoletnik uložil svojo zadnje, svojo zadnjo prošnjo, medtem ko svet po drugi strani si je želel, da bi to bila država, kjer je eh, mladoletnik uložil svojo prvo prošnjo. In torej, eh, v tistem trenutku ehm, je, eh, tudi, eh, je potekal tudi sodni postopek na Evropskem sodišču ravno o tem vprašanju in ker strani niso mogli najti nekega dogovora v pogajanjih, smo sklenili naj besedilo pustimo tako, kot je v stari dublinski uredbi, ampak smo dodali pod pogojem, da je to v najboljšem interesu mladoletnika. Konec citata. In eh, dejansko to smo storili in to je nekoliko neobičajno. Smo eh, dodali tudi neko skupno izjavo, ki smo jo podpisali in podprli Evropska komisija, Evropski, eh, oziroma svet in Evropski parlament. Eh, kjer je, je bilo zapisano, da čim bo prišlo do sodbe strani Evropskega sodišča v zvezi s to zadevo, bo potem komisija ponovno odprla ta člen v Dublinski uredbi in se bo, povrnila, se bo vrnila k Evropskemu parlamentu s predlogom, ki naj odraža a, sodbo Evropskega sodišča. Junija 2013, pred prejetjem Dublinske uredbe, je prišlo do te sodbe in a, sodba je bila absolutno v liniji z stališčem komisije in Evropskega parlamenta. In sicer konkretno, da se moramo vedno izogniti nepotrebnim premestitvam mladih, mladoletnikov in da država članica, ki je odgovorna za prošnjo, ki jo vloži mladoletnika brez spremstva, mora biti država, kjer se mladoletnik nahaja predlog komisije, da se spremeni uredba v skladu s tem, eh, je, eh, ta predlog je bil podana, eh, podan junija 2014, zdaj pa je odvisno od nas in od sveta, da sprememo to spremembo čim prej in na čim bolj enostaven način. In ni dvoma o tem, da vedno, vedno, vedno moramo delovati v najboljšem eh, interesu, v največji, za največjo korist eh, otroka, torej mladoletnika. In eh, torej, 24, vodimo pozorni tudi na 24. člen. Mladoletnik brez spremstva je posebno ranljiva oseba in zato Eh, po uh, pravilu jih ne smemo premeščati, ampak morajo ostati tam, kjer so, kjer se nahajajo. In torej pozdravljamo predlog komisije eh, v celoti in prepričana sem, da se zelo dobro odraža tudi v sami sodbi sodišča. In uh, to je točno to, kar smo tudi zapisali v skupni izjavi. Torej si nadejam, da bo to lahko sprejeto, s hitrim eh, postopkom na čim bolj enostaven način, zato da bomo ta člen uskladili za vsebino sodbe Evropskega sodišča. In eh, torej eh, na voljo vam je moj osnutek poročila, v katerem v celoti podpiram predlog Evropske komisije in v tem primeru gre samo za en posamezen odstavek v enem posameznem členu te uredbe, zato drugače ne potrebujemo nikakršnih dodatnih sprememb. Dejansko ne bo prišlo do nobenih pravih sprememb v besedilu, s tem smo samo nekoliko pojasnili, recimo jaz sem nekoliko pojasnila uvodne izjave. In torej to, kar najdemo v mojem poročilu, je pravzaprav kopija mnenja glavnega sodbe Evropskega sodišča. Se pravi, da tukaj, da tukaj želimo povdariti, da država, kjer se mladoletnik nahaja, mora prevzeti odgovornost in skrb za mladoletnika in to v najboljšem interesu mladoletnika in uh, vse to mora temeljiti na posamezni oceni najboljše, največje koristi otroka in um, preden se spreme katerakoli odločitev o premestitvi otroka. Uh, sodišče poudarja tri načela, ki jih je treba upoštevati. Prvo načelo je samo po sebi umev, umevno, največja korist otroka, drugič. Uh, Eh, ne sme priti do nepotrebnega premeščanja mladoletnikov in eh, tretjič, hiter dostop do azilnega postopka, ki, se, ki ga je treba zagotoviti mladoletniku. In točno v tem vrstnem redu. Torej, zame je ključnega pomena, da skozi vs postopek moramo spoštovati izjavo, ki smo jo skupaj podpisali z ostalimi, ostalima dvema institucijama in um, moramo se torej držati uh, linije, ki je izražena v sodbi Evropskega sodišča. Imejte vse to v mislih, kajti tukaj govorimo o najbolj ranljivih uh, osebah, ki jih imamo v Evropski uniji. O, uh, otrocih. In torej mi moramo storiti, kar uh, je v naših močeh, zato da jih zaščitimo. Uh, Eh, torej, um, seveda, če imate katerokoli vprašanje v zvezi s tem eh, mojim poročilom, se obrnite name, na mojega asistenta, v um, kateremkoli trenutku skozi vse uh, čas, ko bo trajal postopek sprejemanja tega poročila. No, prosite, če sem bila predolga. Hvala lepa, hvala lepa za vaš osnutek poročila. Zdaj pa uh, gospa Macola je kot poročevalka v senci iz LLS-a zaprosila za besedo. Izvolite. Hvala lepa. Kratka bom. Soglašam z glavnimi točkami, ki jih je izpostavila Cecilija in eh, s stališčem, ki ga je izrazila. Pripričana sem, da osnutek poročila se drži odločitve sodbe Evropskega eh, sodišča in predloga komisije in odraža načelo, eh, po katerem to, kar je v največji koristi otroka, mora eh, ostati naša prednostna naloga, naša prioriteta. Torej, to načelo mora biti glavni, eh, naš glavni argument in Evropski, kot Evropski parlament moramo eh, posredovati to sporočilo, ta signal. Ko govorimo o otrocih, nismo pripravljeni popuščati, nismo pripravljeni na nikakršne kompromise. In, otroci morajo ostati v samem središču naših razprav. Otroci so ranljivi, so izpostavljeni, eh, na, eh, izpostavljeni v veliko večji meri težavami in problemom in eh, Zato moramo, se moramo držati glavnega pravila, da je država, ki je odgovorna, tista država, kjer se mladoletnik nahaja. In torej ne sme priti do no, nikakršnih nepotrebnih premestitev med državami članicami. Torej pozdravljam uh, ta uh, predlog spremembe in to točko v poročilu in želim še dodati, da hkrati moramo biti pozorni, moramo ščititi. Eh, moramo šiti sistem pred molebitnimi zlorabami, moramo zagotoviti, da vsa pravila, ki jih bomo sprejeli, ne bodo predmet manipulacij strani mrež, ki bi želeli zlorabiti naš sistem. In naj zaključim, naj se zahvalim Cecili. To je dobra podlaga, na kateri bomo lahko še delali in upam, da bomo dosegli rezultate, ki smo si jih zastavili. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa, Roberto in Silvija Gujama. Eh, Sylvie Guillaume, izvolite. Hvala. Euh, Čestitam Cecili za odlično opravljeno delo in eh, se ji zahvaljujem tudi za to, ker smo delo opravili v čudovitem eh, duhu, z dušju. Spominjam se na primer določenih pogajanj oziroma razprav med parlamentom in svetom in tudi pri pregledu, pri prenovi Dublinske uredbe, kot tudi še pred tem v zvezi z direktivo o postopkih. Torej, ta tema je posebej občutljiva. E, čestitam tudi Cecilii oziroma čestitam vsem nam za stališče, ki je popolnoma v skladu z duhom in črko sodbe Evropskega sodišča in z razlago, ki eh, jo je iz tega oblikovala Evropska komisija. Torej, potrebno je, je bilo imeti to prez, sodno pravno preveritev, eh, kajti ljudje so na različne načine gledali na eh, načelo največje koristi otroka. Sicer um, je res, da so ta načela tudi dokaj zapletena in moramo upoštevati ranljivost prosilca za azil in se moramo izogniti nepotrebnim premestitvam mladoletnikov. Nisem uložila nikakršnih amandmajev k besedilu, kajti menila sem da je treba podpreti pozitivni pristop poročevalke k predlogu komisije in sem želela torej zagovarjati ta pristop, ga zaščititi. In zato na tak način mislim, da bomo lahko še dlje in bomo lahko delali res v ustreznem vzdušju. In torej res a, vsem a, naj želim veliko sreče a, pri nadaljem delu, kajti vidim, da prihaja do a, kar nekaj predlogov sprememb, zato bomo, da bomo imeli še nekaj dela s tem. Naj izkoristim to priložnost, zato da postavim eno vprašanje komisiji. Eh, in naj tudi s tem eh, izkoristim priložnost, da predstavim tudi naše stališče. Eh, torej, naj vprašam komisijo ali, uh, si, uh, ali ve, koliko uh, pač, uh, mladoletnikov je bilo uh, premeščenih in torej izpostavljenih uh, tisti stari razlagi dublinske uredbe in ali če že ugotavljajo, da prihaja do določenih sprememb in posledic usled uh, uh, iz, izdaje sodbe Evropske sodišča junija lani. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu gospoda Kirkopa predajamo besedo gospodu Halahau. Thank you, madam chairperson. Hvala, gospod, gospod predsedujoča. Rad bi izrazil nekaj pomislekov, če se lahko prošnja za azil vloži v katerikoli državi, ki jo izbere prosilec za azil in če ta država če ta država bolj kot prva država pristojna za obdelavo te prošnje, obstaja nevarnost, da bi to spodbudilo eh, tako imenovani azilni šoping, trgovanje. Nakupovanje na področju azila, ker je ena država bolj privlačna kot druga. Ta priložnost bi lahko eh, pripeljala do tih otabljanja mladoletnikov od eh, države vstopa, prvega vstopa do ciljne države. Če država, kjer je mladoletnik pristojna za obravnavo prošnje za azil, bi to pomenilo spodbudo za države, v katere prvo stopa, da ne registrirajo eh, teh eh, mladoletnikov, s tem postanejo še bolj občutljivi kljub dobrim namenom eh, lahko ta predlog še prispeva k izbiranju najboljše države in k tih otapljanju mladostnikov tako v Evropsko unijo, kot tudi znotraj Evropske unije in k obstoječemu trendu, kjer peščica držav članic se prejme in obravnava skoraj vse prošnje za azil. Čeprav se vsi strinjamo, da mora biti na prvem mestu najboljša korist eh, mladoletnika, je zelo težko to korist tudi ustrezno definirati. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Malin Björk za Guengel. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi jaz bi se zahvalila poročevalki Cecilii Wikström. In tudi mi bomo imeli eh, predlog, kar vas ne bo presenetilo. Ne bo vas presenetilo, da GUE meni, da bi morali ohraniti eh, Dublin. Zato bi morali vzeti eno skupino iz eh, transferja po Dublinu. Zato podpiramo te predloge v poročilu. Ampak morda bi lahko tu in tam še kaj izboljšali. kar je v korist otroka, mm, bi morali pravno definirati. To je pravni pojem, ki mora veljati v mednarodnem okviru in tako je treba zadevo tudi opredeliti. Zato moramo bi spremenili 4a, tam bi še razen, če je v najboljšem interesu otroka. In tukaj bi napisali otroka, ne pa mladoletnika. na tem mestu. Na ta način bomo spostavili povezavo z mednarodnim pravom. In sicer, da se nekaj dogaja v interesu otroka, v korist otroka. In kot guje imamo še druge vidike, ki bi jih navedli, kako otroku prenašamo informacije, kako lahko to storimo primerno starosti otroku, primerno temu, da imamo pred seboj otroka. Treba je tudi opredeliti, kdo kaj razlaga in kdo bo odločal o tem, kaj je v največ, najboljšem interesu otroka. So to organi v okviru Dublina ali tisti, ki so pristojni za pravice otrok v posameznih državah članic. V tem smislu bomo pripravili predloge sprememb, katerih namen bo zagotoviti še večjo zaščito otrok. Hvala lepa. Gospa Jean Lambert eh, za zelene. Uh, thank you, president. Hvala lepa, predsedujoča, in hvala lepa tudi poročevalki za upravljeno delo, kot tudi že prej v dublinskem procesu. Ena od kritik, ki se je vsi zavedamo celotne dublinske uredbe, je zadeva eh, transferjev in eh, zamenjav ljudi preko meje zaradi uporabe postopkov, ki jih ne znajo uporabljati. Čeprav bi bilo marsikomu od nas všeč, da bi zakonodajalec prijel odločitev, ne pa sodišče, ampak to se ni zgodilo, zato smo se dogovorili, da bomo počakali na sodbo sodišča, tako da bi čim bolj zmanjšali trepe mestitve, še posebej mladoletnikov. Seveda nas skrbi občutljivost, ranljivost eh, mladoletnikov. Mi smo pa priča tudi primerov, ko so mlade otroke premestili in tam je šlo vse narobe. Mm, mladoletnika ni nihče sprejel, nihče prevzel v eh, prvi državi vstopa in tako naprej in tako nazaj. Vsi vsi imamo interes, da odpravimo pomanjkljivosti in eh, odpravimo ovire in da postopki stečejo čim prej. Eh, še vedno imamo eno državo, ki je v končni fazi odgovorna za obravnavo primera. Seveda vemo, da imamo veliko argumentov glede teh premestitev, sploh pri mladoletnikih. Je pri pogajanjih o Dublinu 3 smo vključili marsikaj. No, kar nekaj argumentov smo obdelali tam. In tudi sodišče je obravnavalo isto vrsto argumentov. Tako so bili argumenti tveganja izbiranja države za azil. In vse to je bilo upoštevano v sodbi sodišča. Mislim, da je sodba zelo jasna, ki jo naša skupina podpira. Nismo ravno prijatelji dublinske uredbe, ampak v tem primeru pa mislimo, da bo to delovalo v najboljšem interesu otrok, mladoletnikov, ki so mlajši od 18 eh, let po definiciji. To bomo torej podprli. Res za uh, odločitev sodišča in s tem bi lahko zaključili uh, dolge razprave, zelo dolge razprave. Mislim, da bi, bi bilo dobro, če bi svet preprosto sprijel odločitev sodišča in potem opravi revizijo Dublina. In še zadnja. Laura Ferrara iz EFDD. Grazie, Presidente. Hvala predsednica, tudi jaz se pridružujem čestitkam, ki so jih izrekle v bistvu vse politične skupine Sesili za osnutek poročila. Nedvomno je največja korist otroka tista, ki mora prevladati in to dosežemo s spoštovanjem treh osnovnih načel, ki jih predvideva tudi to poročilo, torej obravnava po posameznih primerjih potem iz, e, izogiba nepotrebnim premestitvam in hitrost pri izvajanju postopkov. Mislim, da dejstvo, da je država članica, kjer je bila predložena prošnja, tista, ki mora dokazati, mora biti na korist premestitve v drugo državo članico, to je lahko dober razlog, za to, da se izognemo temu uh, forum uh, shoppingu uh, strani uh, mladoletnikov. Naj uh, vas samo opozorim še na eno dejstvo, ki, uh, je, ki je povezano z. Uh, maso uh, prošen po mednarodni zaščiti uh, med državami članicami obstajajo še vedno določene razlike uh, kar zadeva sprejem mladoletnika v mesecih, ko se prošnja še obravnava. To predpostavlja določena tveganja za mlade, kot se je zgodilo naprimer pred nedavnim v Italiji. Ti mladoletniki medtem izginejo in večkrat jih obravnavamo bolj kot številke, ne kot osebe in um, um, recimo to je številka, mi imamo osem novih mladoletnikov, šest novih mladoletnikov. Večkrat potem pa pozabimo na to, da so to mladoletniki in ne številka in da so ljud, to osebe, ki pripadajo posebno ranljivi skupini. To potem uh, lahko uh, pripelje v pojave prostitucije, trgovanja z. Uh, uh, organi uh, in uh, potem uh, druge oblike trgovine z ljudmi in zato moramo uh, natančno vedeti, kdo mora prevzeti odgovornost in kdo mora prevzeti skrb nad mladoletnikom, mladoletnikom brez spremstva. Uh, tudi kljub tej veliki množici prošen po mednarodni zaščiti. Hvala lepa. Gospa Ferrara je bila zadnja poročevalka v senci, zdaj pa oziram razpravo med vsemi člani gospa Kiniče. Grazie, grazie Presidente. Hvala predsednica, naj se zahvalim poročevalki za odlično opravljeno delo. Moram reči, da je to delo, ki ga zelo cenim. Se ji zahvaljujem tudi zato, ker je tako konkretno opisala vsebino dokumenta, v katerem mislim, da je zelo primirno, da je bila vključena klauzula oziroma pogoj, da se odločitve sprejmejo vedno v smislu največje koristi otroka. Um, imam nekaj dvomov pa v zvezi z nekim konkretnim aspektom. Kaj se zgodi, če eh, rešitev, za katero smo se odločili, ni ravno v eh, največji koristi otroka? In tukaj mislim konkretno na odstavek 4.4, kjer v zadnjem primeru predvideva, da če se primer postavi, država članica, ki mora prevzeti odgovornost za otroka, sodeluje z državo članico, kjer se nahaja prihaja otrok za ocenjevanje te največje koristi otroka. To je pomemben pogoj, ki pa prepušča določena, določen prostor negotovosti o tem, kdo mora postopati in kako je treba postopati za ocenjevanje največje koristi otroka, oziroma da se oceni, ali je bila ta korist spoštovana. Saj sprašujem, ne bi bilo primerno, da skoristimo to čudovito priložnost za to, da dopolnimo Eh, to, te določbe tudi eh, to pogledno z, naprimer, dodatkom nekih načeljnih določb oziroma z dodatkom postopkovnih jamstem, jamstev, tako da predvidimo, naprimer, da eh, ocena o, o največji koristi za otroka se sprejme, se potrdi oziroma se preverja strani pristojnika. A, struktur, kot naprimer predvsem specializirano sodstvo. Hvala. Uh, Miss Winberg. Gospa Winberg, izvolite. Eh, tak for ordet, ordförande. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mnogi švedi tudi jaz eh, se bojimo kaj se bo zgodilo po predlogu komisije. Gospa poročevalka, Vikstrem podpira besedilo komisije, kjer pravi, da mladoletniku brez spremstva ni dovoljeno pošiljati nazaj, ko vložijo prošnjo za azil v določene države članici. Mladoletniki lahko v državi vložijo svojo prošnjo, ki jo mora obdelati ne glede na to, ali gre za prvo državo vstop ali ne. In da je treba to individualno obravnavati. Švedska sprejme zelo veliko mladoletnikov, tudi brez spremstva, ki dobijo azil in ti povzročajo zelo veliko stopnjo priseljevanja mnogi se predstavljajo za mlajše kot so. Zakaj? Zaradi tega, ker pričakujejo boljšo obravnavo, če še niso stari 18 let. In takšen razvoj me zelo skrbi. Tako da želim, da se držimo Dublina. Dublinska uredba izboljšuje seveda še ne izboljša situacije na švedskem, ampak vprašanje za Cecilijo, ali menite, da bivši švedski ministerski predsednik Reinfeldt eh, dopušča masovne množično priseljevanje, ker imamo toliko neposeljenih površin na švedskem ali zakaj? Pa lepa za to razpravo, zdaj pa prosim še predstavnika Evropske komisije gospod, uh, gospoda Hola. Thank you very much, Madam Chair. It's Öl, but it's very difficult in all other languages. Vem, da je zelo težko izgovarjati imena vseh drugih jezikih. Hvala lepa za predstavitev. Naj ponovim to, kar je izpostavila že počevalka Vikström. Gre za poseben, da se predlog komisije. Eh, sledi politični izjavi, ki je bila podana v končni fazi pogajanj o dublinski uredbi v letu 2014, ker eh, oba zakonodajalca nista mogla sprejeti skupne odločitve glede četrtega eh, člena in ker je bilo že takrat jasno, da bo sodišče Evropske skupnosti o tem odločalo smo pustili nespremenjeno besedilo in povabili komisijo, da spremeni besedilo glede na sodbo sodišča. Zato komisija tukaj igra neko posebno vlogo pri teh pogajanjih. Ne začenjamo z ničle kot običajno, ampak delujemo kot eh, poblaščenec eh, parlamenta in sveta, delujemo na vabilo obeh eh, sozakonodajalcev da spremenimo četrti odstavek 8. člena v skladu z sodbo sodišča. Tukaj še naj pozdravim eh, poročilo Wikström, ki sledi komisijskemu predlogu, namerava samo spremeniti eno vadno izjavo in vključi dve novi in eh, popravi tehnično napako. Na prvi pogled lahko podpremo spremembe, ampak seveda bomo morali še zadeve pogledati na tehnične ravni, samo da zagotovimo, da so zadeve eh, pravno trdne. Tretjič, glede na razprave v svetu in uh, vlogo poblaščenke komisije. V tem primeru bi spomnila, da je sosna zašita mladoletnikov brez spremstva izjemnega pomena za Evropsko komisijo. Še posebej jo moram zagotavljati v vsakem kompromisu, da vedno prevladuje interes eh, mladoletnika po praksi, ki ga je razvilo sodišče v tem primeru glede na ta cilj eh, si bo komisija pogledala tako končno poročilo Evropskega eh, parlamenta, kot tudi stališče sveta, ko bo sprejet. Delo na tem dosjeju je pokazalo, da je treba rešiti še številna vprašanja, preden bomo sprejeli politične odločitve. Zato ponavljam eh, ponudbo komisije, da pomagamo parlamentu in svetu pri tem, za nasvetom kar zadeva konkretno vprašanje gospe Gijom glede statističnih podatkov, ki so na voljo. Imamo številke, ki so na voljo. In tukaj gre za odrasle, vključno z mladoletniki brez spremstva. 185 tisoč. Eh, 2014 je bilo 12640 eh, mladostnikov, 10,2 odstotkov jih je bilo mlajših od 14 let, 21 odstotkov med 14 in 15 let in 67 odstotkov med 16 in 17 let kar pomeni, da 2,9 odstotkov vseh eh, prošenj v letu 2013 od, so oddali eh, mladoletniki brez spremstva. 2,9 odstotka. Kar se zdi v druga vprašanja, nimamo nobenih natančnih statistik na voljo, koliko od 12.640 eh, je bilo obravnavanih v skladu z dadljenskim postopkom, nimamo zanesljivih statistik o tem. Situacija v državah članicah po sodbi sodišča, po odličitvi sodišča je zelo različna. Nekatere države so ustavile premestitve eh, mladostnikov brez eh, spremstva, nekateri vračajo samo tiste mladoletnike, ki že imajo prejšnjo odločitev. In eh, to odstopanje kaže, kako zelo pomembno je harmonizirati ta člen, tako da dobimo enotno obravnavo na evropski ravni ki bo tudi izvedljiva na enak način strani vseh držav članic. In še nekaj k um, koristi otroka. V, k, največjo korist otroka je vedno, da ga obravnavajo v vsakem posameznem primeru eh, preko centra za socialno delo, šele potem eh, postane to predmet obravnave nacionalnih sodišč kar zadeva konkret, toliko k konkretnim vprašanjem. Zdaj naj za konec povem, da je komisija pripričana, da bomo našli kompromis med obema se zakonodajalcevama, kar bo v skladu tudi z eh, odločitvijo sodišča in v skladu z zavezami, ki so jih prizile tri institucije in bomo lahko čim prej sprejeli odločitve, ki smo jih dosežili v pogajanjih o Dublinu 3. Pripričan sem, da bomo ta cilj tudi dosegli. Hvala lepa imam tudi predstavnika Latvijskega predsedstva. Želite tukaj spregovoriti? Dear uh, honorable members. Spoštovane člani, članice, hvala za eh, besedo. Rada bi vam podala posodobne informacije o tem, kaj počnemo v svetu. Latvijsko predsedstvo gradi na tem, kar je že doseglo italijansko predsedstvo opravljam bil, bilateralne stike z državami članicami in opravljam sestanke v pripravljalnih eh, odborih eh, sveta, da oblikujemo osnutek stališča sveta. O tem bomo vesili tudi parlament in se, smo pripravljeni čim prej začeti s pogajanji, takoj, ko bosta obi inštitucije dobili ustrezen mandat. Hvala lepa. Thank you. Uh, I would like to ask uh, Cesaria Wikström. Cecilijo Wikström bi prosil, da zaključi to razpravo. Uh, Najlepša hvala vsem poživalcem senci za izraženo podporo. Zelo dobro je videti, da smo enotni pri obrambi pravic otroka, gospa Metzela, gospa Miju, gospa Björk, eh, Mrs. Lambert in gospa Ferrara. Eh, ne vem, a je naključje, da smo vse ženske. Ne vem. Vsekakor vsem najlepša hvala. Gospod Aho Hala, mm, ne morem se izogniti temu, da vam povem, kako zanimivo se mi zdi, da govorite zgodbico o trgovanju z otroci in mladoletniki. Res je, da se to dogaja, da se po nezakonitih poteh eh, premeščajo in se trguje z njimi, da nekateri želijo izkoristiti. Uh, ranljivost eh, in nesrečo teh eh, otrok. Ampak moje vprašanje ostaje, a naj bi potem države članice Evropske unije eh, ta proces nadaljevale s tem, da otroke pošiljajo z ene države v drugo? Je to v najboljšem interesu otroka? Govorili ste o spodbudah za države, ki se nedostojno vedejo na nek način. Točno zato smo vzpostavili to pravilo zato da harmoniziramo pravila in da omejimo možnost za alternativne interpretacije. Sustavljamo skupna pravila. In gospe Winberg, naj odgovorim v švedščini. Zdi se mi resnično zanimivo, draga eh, Kristina. Eh, da postavljate eh, pod vprašanje določene zadeve. Lahko sprašujete komisijo, pa tudi parlament, ampak tudi vi ste članica Evropskega parlamenta. Ni pa prav, da želite ne upoštevati eh, odločitev Evropskega sodišča, ki je popolnoma jasna. Kdo mislite, da ste, da postavljate pod vprašanje sodbo sodišča, kako si sploh drznete to početi? Of course, to the commission. No, morala bi tudi še nekaj povedati komisiji. Cenim naše sodelovanje in se vam zahvaljujem za podporo in zagotovilo, da bomo ostali enotni pri obrambi pravic otrok in seveda moramo slediti sodbi sodišča. Tukaj sploh nimamo neke alternativne interpretacije. Zato moramo pri tem ostati in latvijskemu eh, predsedstvu zagotoviti morate, da bo prevladala pravna država in to načelo med vsemi državami članicami. Hvala lepa, to je bil povzetek eh, poročevalke. Gospa Vinbar, pa še eno minutko. Tak for ordet. Og eh, jeg tykker som parlamentsledamot, så har jeg rett å stelle spørsmål kot eh, članica parlamenta imam pravico kaj vprašati in eh, seveda tudi mm, poprašati, ali je ustrezen postopek. Cecilija lahko bi odgovorila na moje vprašanje. 13 tisoč eh, nekje mladoletnikov, 7 tisoč jih je prevzela Švedska. In to je pač treba tudi povedati. Pri nas tudi ne izvajamo preverjanja starosti, mogoče tudi niso mladoletnika, veste vi to. To je komentar, ki ne prinaša nobene dodane vrednosti. Naj povem, da bomo v prihodnosti vsi veseli ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo, kajti demografski razvoj kaže, da bomo potrebovali mlade ljudi, saj se naše število zmanjšuje in postajamo vse starejši tako da bomo potrebovali takšen priliv, ampak o tem bomo govorili v prihodnosti. Vendar pa bi bila zdaj vesela, če te razprave ne bi nadaljevali. Veseli me, da me oporočevalci v senci podpirajo in da smo tukaj enotni v najboljšem interesu otrok. Hvala lepa in prijeten večer. No, zdaj bomo nadaljevali z postopkom. Drage kolegice in kolegi, naslednja točka je obravnava osnovska mnenja o priporočilih za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb. To je tip eh, odbor INTA je 6.7. sprijel svoje sporočilo naše mnenje bo namenjeno temu poročilo. Naj vas eh, spomnim, da želijo biti člani Libe udeležene v skladu za 54. členom, odločitev še ni, konferenca predsednikov naj bi odločala o tem 5. februarja. Vendar pa že lahko začnemo delati na našem mnenju. Malce bomo počakali, da se v dvorani ponovno spostavi mir, prosim pa, da zapustite dvorano čim prej. Could you please, dear members of the parliament, could you please make the... Drage poslanke in poslanci, prosim, da nadaljujete z razpravami zunaj dvorane. Okay, we will start. Please be quiet. Začeli bomo z naslednjo temo, tako da vas prosim za nekaj tišine. Rada bi vas obvestiti, da je odbor Libe prosil, da se ga zaprosi po mnenje v skladu s 54 eh, členov eh, poslovnika, vendar pa odločitev še ni sprejeta. Konferenca predsednikov bo o tem odločala 5. februarja. Vseeno pa lahko začnemo delati na mnenju. Zdaj bom podala besedo, pripravljala sem mnenje gospodu Albrehtu in potem še poročevalcem Sinci. Gospod Albreht, izvolite. I know the time is proceeding. We, uh... Vem, da čas teče in se bližamo koncu našega sestanka, vendar imamo pred nami še pomembno vprašanje in sicer gre za mnenje našega odbora glede tekočega dela odbora INTA, ki dela na umestnem poročilo k pogajanjih o T-tipu trgovinskem investicijskem sporazumu med eh, ZDA in Evropsko unijo. Gre za postopek, ki je izjemno pomemben, saj se dotika vseh delov našega dela in tukaj so vključene pristojnici številnih odborov, mnogi odbori pripravljajo mnenje k poročilu odbora Inta. tudi naš prispevek je velikega pomena, saj je naš eh, odbor pristojen za vprašanja povezana z državljanskimi svoboščinami pravosodja in tudi pravnega položaja državljanov v novem okolju, še posebej ena tema izjemnega pomena za Evropsko unijo v teh pogajanjih, sploh za Evropski parlament kar zadeva tudi druge institucije in sicer gre za eh, ohranitev visoke ravni varstva osebnih podatkov v Evropski uniji z vključitvijo v pogajanja zahteve po ohranjanju pravic eh, do varstva, človekov, varstva osebnih podatkov, ki smo jih že vključili kar je tudi vključeno v, v splošnem trgovinskem sporazumu. Zakonodaje Evropske unije na tem področju ni mogoče uporabljati diskriminatorno, to je zapisano v osnutku mnenja kot eno ključnih določil, seveda tudi varstvo državljanskih pravic, kot tudi vključitev klauzule o človekovih pravicah, to je nekaj na čemer mora Evropska unija ustrajati in ta odbor eh, mora to potrditi. Poleg tega eh, ponovno opozarjamo na dikcijo iz našega mnenja, naše resolucije iz meseca marca, eh, ko gre za nadzor nad evropskim državljani in vključitvijo pravic državljanov Evropske unije v pravno reditev ZDA, kar bi izboljšalo tudi situacijo pri pogajanjih eh, glede tega sporazuma. Ali povedano drugače, če se s tem ne bomo ukvarjali, bi to lahko pomenilo veliko grožnjo za sama pogajanja. Poteka tudi pogajanja na osnovi dokumentov, ki niso bili dani na voljo eh, poslancem Evropskega parlamenta, vendar so se nekako pojavili v javnosti, Združene države Amerike želijo vključiti eh, tudi prenose podatkov pri e-trgovini na tak način, da bi vključili tudi določila o varstvu osebnih podatkov ponavljamo, da to ne sme biti tako, saj je to jasno zapisano v mandatu sveta. Zato bi morali to izključiti iz pogajanj. V tem trenutku eh, ravno spreminjamo naše pravno okolje in se že pogajamo o določili, ki so povezani z pretokom podatkov. Eh, tukaj imamo na zatočišča, varni pristan, na safe harbor. Vprašanje, vprašanje, kako bomo ravnali na teh področjih, bomo obravnavali na, v drugih forumih, tega ne sme biti v tem sporazumu in to mora je tudi jasno opisati v poročilo odbora. In ta Slo, kar zadeva tretje države, mora biti jasno, da je ponava Evropskega prava o varstvu osebnih eh, podatkov, da je treba zagotoviti njeno uporabo pri prenosu podatkov, kar je potrdilo tudi Evropsko sodišče v primeru Google proti Španiji. In eh, to mora biti zapisano tudi v tem poročilu. In na zadnje obstaja tudi velika nevarnost, eh, da bi sodna praksa naših demokracij bila ogrožena z določbami reševanja sporov eh, preko arbitražnega sodišča investitorjev. E, to se ne sme zgoditi, tudi to je pomembna zadeva, kjer mora naš odbor prispevati k poročilu odbora in tam prav tako moramo opozoriti na eh, možnost dostopa do dokumentov, preglednost in dostop do dokumentov je nekaj, s čimer se ukvarja ta odbor in pri nadaljevanju pogajen je to pomembno, tukaj gre za umestno poročilo uh, from a firm belief that it 'sim da to lahko pomaga k legitimnosti tem pogajen, če bodo um, dokumenti tudi na voljo javnosti. Vse ne gre, da bodo vsi dokumenti, sploh uh, rezultati, delni rezultati pogajanj, da se skrivajo pred javnostjo. Evropski parlament eh, ne more upraviti svoje dožnosti, če nimamo nobenih javnih razprav. To tudi na koncu ni parlamentarna demokracija. To so pomembne točke, ki sem jih želel omeniti. Mnenje je kratko in je za NATO, vse imamo tudi omejen prostor. O končnem osnutku bomo glasovali oziroma zdaj nimamo več teh omejitev, tako da se že veselim predlogov iz eh, političnih skupin, predvsem pročevalcev v senci, ki jih bom povabil na sestanek eh, eh, po tem našem zasedanju. Hvala lepa, gospa Gabriel. Kot poročevalka v senci, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za njegovo delo. Pet vedikov bi izpostavila v tem besedilu, ki smo ga prejeli, ki se mi zdijo tudi zelo pomembni. Najprej želim povedati, da se strinjam s poročevalcem glede preglednosti. To je ključna zadeva za vse nas in samo z preglednim in vključujočim dialogom bomo dobili uravnovešeno besedilo za vse. Drugi element, ki se mi zdi zelo pomemben, je varstvo podatkov tu potrebujemo jasne garancije eh, za varstvo osebnih podatkov. Nikakor ne smemo olajšati obstoječih eh, evropskih pravil na tem področju in vprašanja eh, v zvezi z varstvom podatkov morajo biti izključena od pogajanj. In dobro je, da je poročevalec dal tu ustrezne sklice glede obravnave podatkov. Mene sedaj zanima, odkot eh, se to prihaja. Eh, dodatno vprašanje se nanaša na e-trgovino. Bi lahko dobili dodatne informacije, kaj so reference, zato da lahko govorimo o vključevanju nekega poglavja na tem področju, ki ga v tem trenutku ni. Tretjič, tu gre za mehanizme, ISDS, eh, ta mehanizem je v pristojnosti odbora Juri, eh, vendar mi kot Libe se moramo tudi s tem ukvarjati, se moramo sklicevati na to. Naj spomnim, da gre za mehanizem, ki ni nov, pojavlja se v bilateralnih sporazumih eh, ZDA z devetimi državami članicami pred njihovim eh, članstvom v Evropski uniji in poleg tega ima eh, jo ZDA še druge sporazume, ki to vključuje. Torej, eh, ta mehanizem omogoča enakopravno obravnavanje naših investitorjev in mi moramo biti kljub samo previdni. Eh, naprimer, eh, ne sme priti do zlorab sistema, treba je skrbeti za preglednost sistema, dostop eh, do, za vse investitorje, tudi za eh, eh MSP-je in treba je tudi ustrezno izbirati arbitre po njihovih eh, kompetencah. V naslednja točka. Eh, tu govorimo tudi o trgovini storitvami TISA in se govori tudi o NSA. Eh, Eh, in prosim, zakaj imamo te reference in kakšen je cilj eh, teh eh, referenc. To se pojavlja v točki B in poglavjih 2, 3 in 4. Potem pa še politično vprašanje. Tu gre za neko možnost, ki nam jo daje ta sporazum e, in sicer treba je zagotoviti e, e, reciprociteto vizumov, naprimer med Bolgarijo in ZDA. Nekaj podobnega smo imeli med Češko in Kanado, torej mi smo vedno zahtevali reciprociteto in mi moramo izkoristiti priložnost in zagotoviti, da bodo vse države članice obravnavane na isti način. Torej, morda to ni eh, pač. Eh, Eh, naša eh, pravna pristojnost, vendar to je pri, eh, politična priložnost. Hvala lepa poročevalcu in tudi vsem kolegom za prispevke. Hvala. Hvala lepa, gospa Lauristin. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi jaz se zahvaljujem Janu za to dobro opravljeno delo. tu so dejansko vse glavne točke, eh, vendar določena dopolnila, bolj jasne definicije so še potrebne. Prvič, mislim, da moramo jasno povedati, da razumemo, da je to v zajemnem interesu obeh strani, da se sprejme ta sporazum na način, ki bo dober za razvoj ekonomije, za rast, za delovna mesta, hkrati pa, da ne bo zmanjševal standardov zaščite človekovih pravic. In potem pa konkretne točke. Točka šest. Naša skupina je zato, da se ta točka izpostavi, da se formulira zelo močno, krepko. E, recimo, da je to vse preveč milo. Potem, če govorimo o pogojevanju v drugi točki, tu govorimo o množičnem nadzoru. Eh, mi moramo pogledati osnotke dokumentov in direktiv. Eh, tu so stvari deloma premalo povedane. Če si ogledamo poročilo, eh, vidimo, da so na obeh straneh oceana grešniki in Če rečemo, da je treba opustiti dejavnosti množičnega nadzora, če bomo to zahtevali, bomo pretiravali. Morda bi to lahko drugače formulirali. Potem eh, pretoki podatkov in podobno. To je morda problem, čemu, ki ga moramo dati v naše mnenje, vendar ta pretok podatkov mora biti zelo jasno definiran, moramo vedeti, kaj imamo v mislih, kako je to kompatibilno z jezikom, ki ga mi uporabljamo v naših dokumentih, uredbah, direktivah, tam je morda jezik nekoliko drugačen, formulacije nekoliko drugačne. In potem pa Točka pet. To bi lahko tudi formulirali bolj jasno. Preveč blago formulirano je. Moramo biti bolj jasni glede tega, kaj hočemo. Strinjam se z ELS glede eh, problema mehanizma ISTS. Eh, morda pa to pravzaprav ni naloga naših odborov. Morda je to bolj naloga eh, drugih odborov, ki se ukvarjajo z ekonomijo, vendar demokracija je naše vprašanje. Torej, tu lahko stvari še formuliramo nekoliko bolje. Veselim se dobrega sodelovanja in tega, da bomo dobili dokument, eh, ki bo jasno povedal, da želimo zaščititi človekove pravice, zasebnost, da pa hkrati želimo eh, doseči sporazum. Hvala lepa. Drugih poročevalcev v senci ne vidim. Gospa Gomez, želite? nekoga nadomestiti? Ne. Potem pa gospod eh, Fos, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej hvala lepa za to, da ste predložili to mnenje. Jaz eh, bi tudi eh, še imel pripombo glede tega ali onega. Najprej uvodna izjava A e, tu piše, e, da je treba v celoti upoštevati. Varstvo podatkov je seveda pomembna pravica, je pa to treba seveda vedno imeti e, v nekem drugem kontekstu z drugimi pravicami in to ne stoji nad drugimi temeljnimi pravici in zaradi tega tudi ne more tu pisati neomejeno v celoti. Pri točki B po mojem ni nobenega eh, prometa podatkov, ki se ureja za TTIP. E, eh, torej, tu niso predvideni nobeni podatkovni tokovi, kolikor vem. E, točka C. Pogajalci ZDA niso bili tisti, ki so sami predlagali to točko. To so predlagali tudi eh, naši pogajalci, to e-trgovino. In kdo je pristojen za to, ko gre za e-trgovino? Tu ne gre za eh, temeljne pravice v ožjem smislu. Eh, potem pa točka ena. Ne razumem, zakaj naj bi tu vključili klauzulo o človekovih pravicah. Človekove pravice so itak obvezne in eh, mi tu nimamo eh, trgovinskega sporazuma s Kitajsko. In naj spomnim, tu gre za trgovinski sporazum in zaradi tega se mi zdi to odveč. Točka dve. Eh, tu bi po mojem mnenju morala biti uvodna izjava morda bi to lahko dali med uvodne izjave. Točka 3. Horizontalna klauzula. Ta se ne nanaša na podatke, temveč na trgovino. Po mojem je to napačna referenca in ne spada sem. Točka 4. Tudi tu, glede tega se vedno um, prepiramo, kaj je obvezno, kaj je odveč, morda to lahko pustimo tukaj, vendar tu se omenja tisa. Tu, po mojem, tudi nima nobene veze z trgovinskim sporazumom. Mi se moramo ukvarjati s TTIP-jem in ne eh, še z drugimi sporazumi. Točka 5, eh, po mojem mnenju, je ta nujno potrebna tu pa bi kolega vprašal, tu piše eh, lokalizacija opreme in ustanov za obdelavo podatkov. V celotnih besedilih nisem našel razlage za to. Morda to lahko še enkrat razložite, kaj je mišljeno s tem da bom to bolje razumel. Točka šest. Obe kolegici sta že omenili, da se moramo vprašati, ali je to pristojnost eh, odbora Libe, pa tega ne pravim, ker sem tudi v poročevalec v Juriju. Torej, tu gre za spore. Eh, v trgovinskem sporazumu urejati temeljne pravice, to ni tu na pravem mestu. In tudi eh, tu piše pač eh, preprečevanje dostopa do osodnega varstva, spodkopavanje demokracije. Eh, torej gre za torej, eh, težave podjetja zaradi morebitnega napačnega ravnanja države. E, e, torej, jaz mislim, da je treba pravzaprav črtati šesto točko in e, sedma točka, to je formulacija, ki jo imamo tudi v pogajalskem mandatu. Problematično se mi zdi, da se govori o vseh eh, strankah. Eh, vseh strani, se pravi do ustreznih pogajalskih dokumentov vseh strani. Mi od američanov ne moremo zahtevati njihovih dokumentov in zaradi tega ni prav, da piše vseh strani. Mi američanov ne bomo mogli prisiliti, da dajo na voljo dokumente, ki jih ne želijo dati na voljo in to bi bilo treba še popraviti. Hvala. Hvala lepa, gospa Gomez. Uh, thank, uh, Jan Albrecht for... Hvala lepa Janu Ambre, Albrechtu za besedilo. Mislim, da so tu zelo pomembni elementi. Tu in tam bi bilo treba še popraviti formulacije, vendar to je še vprašanje pogajanj in usklajevanja. mi moramo najprej ugotoviti, kdo je predlagal, da vključimo e-trgovanje. E, v digitalnem času ne moremo imeti trgovinskega sporazuma brez e-trgovanja. Torej, to mora biti notri, vendar stvari morajo biti urejene in uh, zagotovljeno mora biti varstvo podatkov. E, to je ključno pri e-trgovanju strinjam se s klauzule o človekovih pravicah, to imamo pač v naših sporazumih, to je standard in zakaj tega ne bi imeli v ZDA? Ali nimamo največ incidentov z ZDA glede eh, človekovih pravic? Oni so naš ključni partner, oni so pa. eh, pač, eh, pravzaprav partner, s katerim imamo tudi največ sovpadanja. Zakaj oni potem ne bi hoteli vključiti te klauzule? Drugi odstavek, tu moramo še formulacije nekoliko popraviti. Meni je vseeno, ali imamo tu izjavo, deklaracijo. Eh, jaz želim pač Pravzaprav ne želim, da govorimo o opuščanju nadzora, če to ne ustreza resničnosti. E, seveda potrebujemo varovalke za prenos podatkov v tretje države. ASTS je ključen element politične razprave. Pomembno je, da eh, ne dopuščamo opuščanja državnih sodišč. Eh, državna sodišča so nujno potrebna. mi potrebujemo pravzaprav standarde na globalni eh, ravni, s katerimi bomo pač vse to uredili. To manjka v našem prispevku in to manjka tudi v delovnem dokumentu gospoda Langeja in to je tudi v pristojnosti našega odbora. Delovni dokument gospoda Langeja v odboru za trgovino vsebuje tudi trajnostni razvoj, eh, in, ampak mi moramo recimo se sklicevati tudi na konvencije OECD-ja, ki eh, so obvezne za nas in za ZDA, naprimer boj proti korupciji, pranju denarja, in davčni goljufiji, izogibanju eh, plačevanja davkov. Tu se lahko veliko naučimo od ZDA. Eh, se pravi, eh, vloga parlamenta pri boju proti izogibanju plačevanja davkov. Torej tu ZDA prav nič ne oklevajo, ko je treba ukrepati in mi bi morali narediti isto. Tu je kar nekaj stvari, eh, ko sem pripričana, da bodo to ljudje v kongresu sprejeli. Hvala lepa, gospa Gomez. In sedaj komisija, gospod Hoban. Beseda je vaša. Yes, thank you. Najlepša hvala, zelo kratek bom, ker je pozno. Ime mi je gospod Huber in sem prestojen za pogajanja TTIP. Hvaležen sem za vaše komentarje. Naj dam morda tudi še nekaj podatkov, ki vam bodo morda pomagali pri pripravi dokončnega besedila. Preglednost investicije dve stvari. E, torej, glede preglednosti smo pred tremi tedni na spletni strani Generalnega direktorata za trgovino. Pravzaprav dali vsa horizontalna besedila, e, ki so na veljo e, širši javnosti. Eh, besedil o dostopu do trga za enkrat še ni, ker moramo spoštovati eh, tudi minimalno zaupnost. Eh, v končni fazi se pripravljamo na obeh straneh na pomembne odločitve in mi želimo doseči uravnotežen rezultat. Torej, tu imamo veliko preglednosti eh, in eh, vsak dokument ima potem še spremni dokument eh, in vse to je na voljo. Mi smo tudi vsa konsolidirana besedila, ki jih imamo z ZDA, dali na voljo članom odbora INTA, to je v čitalnici te uh, Evropskega parlamenta, to smo dali tudi predsednikom in poročevalcem odborov, eh, ki pač dajejo mnenje. Torej, to velja tudi za vas in tudi za odbor INTA. Eh, tu smo zagotovili čim večjo preglednost, eh, delili smo informacije. Če želite imeti dodatne informacije o vprašanjih, ki so zunaj vašega področja, imamo enoto 15 ljudi, pokličite nas, eh, prišli bomo mimo in z veseljem se bomo pogovorili z vami in vam dali tehnične informacije, ki jih morda želite o zadevah, ki vas skrbijo. TTIP so kontroverzna pogajanja in mi moramo prepričati vas in preko vas seveda tudi širšo evropsko javnost. To je moja naloga in če vam lahko kakorkoli pomagamo, bomo to z veseljem storili. Potem glede investicij. Mm, poročilo komisije, ki ga je ravno kar objavila, ima 150 strani, je gosto, široko uh, poročilo, ki predstavlja različne alternative, tudi določene stvari, o katerih je govorila gospa Gomez. Mi smo v poročilu poskusili dati odgovore na vsa ta vprašanja in strniti politične odločitve uh, Eh, in s parlamentom in državami članicami deležniki želimo imeti sedaj razpravo, da ob koncu pomladi pridemo do nekega skupnega stališča. Eh, torej eh, od poslancev, od vas eh, kot institucija bomo pač sprejeli predloge in mi bomo pač delali z različnimi institucijami, z različnimi deležniki in na ta način se bomo lahko lotili pogajanj z ZDA, vse, kar je pač povezano z ISTS, je izključeno iz pogajanj in E, tu čakamo na skupno evropsko stališče. Torej, mi čakamo na to, mi imamo to poročilo, ki povzema dejstva in eh, eh, mi čakamo na e, mnenja eh, sveta, parlamenta in potem bomo pač sodelovali tudi s predsednikom Junkerjem in predsednikom parlamenta in tako naprej. Eh, torej, vaše besedilo. Eh, Eh, se mi zdi uravnovešeno, vendar naj bo jasno. V pogajanjih z američani smo rekli, da se o zasebnosti ne pogajamo v TTIP. Zato obstajajo druge poti. Eh, tu imamo potem še interne domače zadeve v EU. Eh, imamo tudi proces varnega pristana, imamo uh, Eh, krovni sporazum, imamo pač tu še mnoge stvari, ki so zunaj TTIP-ja in mi si v TTIP-ju eh, ogledujemo trgovinske elemente, ki bodo pač eh, omogočale tudi trgovanje preko meje. Torej, naj bo pač to res jasno, ta področja so tu izključena eh, in vi imate seveda razprave z državljani, to ni moja naloga, vendar če želite, eh, vam lahko dajemo tehnične eh, informacije, ki jih potrebujete v naslednjih tednih in mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Albrecht želite še kaj dodati? Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem kolegom in kolegicam za njihove prispevke. Naj najprej povem, po besedah komisije, pomembno je, da se zavedamo, da ne sodelujemo v pogajanjih. Evropski parlament ne sodeluje, pogajajo se komisija in administracija ZDA. Glede tega se strinjamo. Evropska unija mora dati oziroma Evropski parlament mora dati ob koncu svoje soglasje. In zaradi tega moramo vedeti, da morda ni potrebno, da vemo, kaj se sedaj dogaja in ni se nam treba na to odzivati mi pa moramo pravzaprav vedeti, katero pot bomo na koncu lahko sprejeli kot eh, rezultat pogajanj. Pogajanja eh, eh, se razvijajo, ni sedaj vse še jasno in zaradi tega je pomembno tudi, da parlament nekako začrta pot, po kateri naj gre komisija, ko se pogaja. Del te poti Eh, sta na začetku začrtala svet in parlament. Eh, to je bilo zelo jasno in ponoviti moramo še enkrat, ne sme priti do kršitve določb. Torej ne sme priti eh, do kršitve obstoječih pravil glede varstva podatkov in zasebnosti. Mislim, da smo to povedali dovolj jasno. Komisija pravi, da se ne pogovarja o varstvu podatkov, temveč o pretokih podatkov, o podatkovnih tokovih. Za eh, eh, pravnike pa je jasno, da je to pravzaprav nekaj protislovno. Tu gre za dve strani iste medalje. Eh, mi se pogovarjamo o osebnih podatkih, ne govorimo o drugih podatkih, o njih, z njimi lahko trgujete kot hočete. Če pa govorimo o osebnih podatkih, je treba spoštovati evropska a, eh, pravila, to je bil tudi del mandata sveta, to je tudi odločitev parlamenta in to bo tudi zapisano v tem osnutku. Če tega a, eh, ne bomo storili, potem tudi tega mnenja ne bi potrebovali. A, ko govorimo o temeljnih pravicah, se strinjam z sklici gospoda Fosa, ki predlaga, da vključimo tudi različne temeljne pravice. Prve uvodne navedbe so se eh, pravzaprav sklicevale samo na 16. člen eh, pogodbe o delovanju EU, treba je dejansko poštevati celovito sliko temeljnih pravic, treba je torej spoštovati pogodbe, primarno zakonodajo, to morajo storiti pogajalci. E, če je to sporno, potem primarna zakonodaja ni več primarna zakonodaja. Zato je to tu zapisano. Potem pa želim še razložiti na legitimno vprašanje gospe Gabriel, dokam je prišla razprava. Torej, lahko pokažem dokumente, kjer je delegacija eh, ZDA predlagala dokumente, kjer naj bi razpravljali tudi o podatkovnih tokovih z osebnimi podatki. To sicer ni uradno objavljeno, vendar eh, mi se moramo soočiti s situacijo in dobro bi bilo, da se pripravimo in da parlament že na začetku jasno pove, da pravil evropske zakonodaje o varstvu podatkov, o transferjih varstva podatkov s tretjimi državami ne smemo kršiti torej v ta pravila se ne posega. Lahko seveda razumem, da eh, smo tu še dali eh, množični nadzor. Eh, nekateri pač pravijo, da bi to lahko bilo bolj Eh, primerno za uvodno izjavo. Eh, vendar eh, to imamo še v kravnem sporazumu. Morda bi to lahko drugače formulirali. Gospa Gabriel predlaga, da vključimo določbe o vzajemnem priznavanju vizumov. Tudi to je vprašanje, ki spada v našo pristojnost. Strinjam se z njo in njenim predlogom. Lahko bi tudi povedali več o ISTS, zlasti na področju demokracije in pravne države. Naj odgovorim še na vprašanje glede pristojnosti. Mi smo prosili za študijo o ISTS-u um, vprašali smo uh, odbor Juri in odbor Juri je rekel, da je to v naši skupni pristojnosti, se pravi, to lahko tudi mi tu upra, uh, uporabimo in mi lahko še skupaj popravimo formulacije, dodamo stvari, ki sem jih jaz morda pozabil. predlog Ane Gomeš o tem, da ne o, a, eh, navajamo standardov OECD, e, eh, torej, da predlog, da to vključimo, se mi zdi dober. Potem pa še lokalizacija. Axel Foss je to očitno vprašal, lokalizacija podatkov. to se dotika seveda tudi vprašanja varnega prestana, vprašanje lokalizacije eh, podatkov, torej če vzamemo podatkovni center v ZDA eh, in so storitve na evropskem trgu. Tu se zastavlja vprašanje, kaj je eh, pristojno, eh, pristojna jurisdikcija. Eh, torej mi imamo uh, načelo lokacije trga. Eh, se pravi, uh, vse je odvisno od trga. In to načelo moramo ohraniti in ta določba je bila tudi vključena. Potem pa še glede e-trgovanja, mislim, da. Eh, komisija ni predlagala tega, delegacija ZDA je to predlagala. To lahko še eh, preverimo, vendar toliko vem jaz. Kolikor vem, je to predlagala naša partnerska država. Uh, um, Moram jasno povedati, da elektronsko trgovanje nima ničesar skupne z temeljnimi pravicami. To pa ni povsem korektno, kajti zdaj govorimo o eh, varstvu osebnih podatkov, to je vključeno v elektronsko trgovino in če govorimo o elektronski trgovini, moramo govoriti tudi o varstvu osebnih podatkov. Vsekakor naj ne bom predolg. Eh, ker tudi jaz sem poskusil biti zelo natančen. Tretji odstavek je osrednji odstavek, je najpomembnejši. Mislim, da uh, določba o ohranitvi pravil o osebnih podatkov predsedujočega prekinja, ker eh, je že zelo pozno that these rules uh, and these provisions are very important for us. Uh, but, uh, Zato je zelo pomembno za nas, kot sem že povedal na začetku, sem pripravljen sprejeti dodatne uh, predloge in upam, da se bomo kmalo lahko zmenili okrog tega mnenja, zato da med odbor bo lahko upošteval to besedilo. Torej, eh, rok za amandmaje je 29. januar, takrat, tako da se bomo lahko pogovorili o predlogih sprememb februarja skupaj s poročevalci v senci. Hvala lepa za potrpežljivost in pripevk. Hvala lepa. Naj povdarim, da je rok za predložitev predlogov sprememb je 29. januar, zapade ob 12. uri. Hvala. Drage kolegice in kolegi, kot veste, je komisija julija pred, lansko leto predstavila svoj predlog za vzpostavitev Evropskega javnega toživstva EPO na podlagi 86. člena ehm, pogodbe o uh, delovanju Evropske unije. V skladu s členom 86 je predlog stvar dogovora med državami članicami v svetu in eh, se na to posreduje parlamentu v privolitev, kajti to ni postopek soodločanja, ampak eh, postopek privolitve. Eh, v, za, v prejšnjem sklicu je parlament sprejel resolucijo, poročevalc je bil gospod Jakolino na podlagi pravila 81.3 postopkovnika z navedbami za svet o tem, kako bi moral biti EPO oblikovan in kako bi moral delovati za to, da bo pridobil eh, podporo, eh, potrditev parlamenta v pravem trenutku. Predvsem je svet bil naprošen, da ehm, omogoči parlamentu vključevanje v pogajanja. Na srečanju 20. novembra 2014 komisija in eh, predsedstvo sveta nas je seznanilo z napredovanjem pogajanj na svetu. Eh, na tej podlagi, zato da bi izrazili stališče parlamenta o nedavnih premikih, je bilo sklenjeno, da bo eh, odbor Libe oblikoval eh, umestni, hm, umestno poročilo v skladu z pravilom 99.3 Eh, ki naj ga upošteva latvijsko predsedstvo na zasedanju sveta PNZ 12. marca. Poročevalec gospa Monika Makovej bo danes predstavila svoj osnutek umestnega poročila in zaradi, um, pač, eh, zah, zaradi prekratkega časa je besedilo na voljo samo v angliščini. To so potrdili koordinatori našega odbora. Gospa Makovej, imate besedo, izvolite. Hvala, predsednica. sem uložila to umestno poročilo o a, Evropskem javnem toživstvu in želeli bi glasovati o njem na odboru Libe Marca pred a, a, svetom PNZ, ki bo tako, prav tako potekal marca, tako da bo lahko svet upošteval stališče Evropskega parlamenta. V tem primeru ne gre za navaden postopek, pri katerem eh, se pogajamo eh, eh, enako vredno. Gre za primer, ko svet odloča in parlament samo privoli. Torej, svet lahko rečemo svetu, gledajte, mi bomo privolili, če boste storili to, to in to. In to je namen tega umestnega poročila. Čisto na kratko, zakaj potrebujemo uh, eh, EPO in eh, pri čem uh, začenjamo, katera so izhodišča. Dan danes imamo približno 3 milijarde evrov, to je neformalna številka, ki jo je zagotovila komisija v obliki goljufi proti uh, proti finančnim interesom Evropske unije, torej 3 milijarde evrov, ponavljam, v zadnjih osmih letih od 2006 do 2013 je Olaf preiskoval primere goljofije proti e, finančnim interesom Evropske unije in v teh letih so zaključili 430 priporočil državam članicam, Vsi vemo, da OLAF eh, opravlja samo del administrativnih eh, preiskav, eh, vse ostale pa upravljajo države članice. V osmih letih od teh 400-300 priporočil, ki jih je izdal OLAF, samo 140 je bilo upoštevanih v vseh državah članicah skupno, torej, tako da, je bilo, da, bi izdane, da so bile izdane določene obtožnice. Eh, torej v osmih letih torej, eh, je, moramo reči, da je ta del zelo majhen, eh, v bistvu skoraj ničen, glede na to, kolik, kolik, kolikšno število goljufi proti finančnim interesom Evropske unije. In torej naj dodam, da poleg OLAF-a um, um, preiskave upravljajo tudi nacionalni organi, imamo države članice, kjer nacionalni organi oziroma toživci, policija uh, Eh, dobro upravljajo svojo nalogo, odkrivajo primere goljufij in jih tudi preganjajo. Ampak to ni večina držav članic. Za nekatere države članice to delajo. Želim povdariti, da. Potrebujemo neko uredbo, ki naj eh, zaščiti denar davkoplačevalcev, kajti eh, tudi če naprimer v Nemčiji oziroma na nizozemskem se, se, se, so se dobro odrezali s svojimi proiskavami, v mnogih drugih državah se to ne dogaja in uh, nemški oziroma nizozemski državljani, ker smo vzeli te dve državi za primer, so tudi prizadeti, kajti tudi njihov denar se steka v blagajne Evropske unije. Uh, In torej samo, da naj dam uh, nek primer eh, za druge države. Recimo, pa čeprav uh, stvari dobro potekajo na nacionalnem ozemlju, še vedno drugi ljudje kradejo iz njihovih žepov, iz drugih držav članic. In torej, če se ogledamo številke, večina držav članic uh, niso dosegle dobrih eh, rezultatov na področju nacionalnih preiskav in ne izterjujejo torej teh neustrezno eh, izplačanih sredstev. Zato potrebujemo določeno spremembo. Eh, sprememba je pač tale vzpostavitev EPA, ki naj vodi preiskava od vsega začetka do konca, ne kot OLAF, zdaj samo v določeni fazi, ampak čisto do konca, in ki naj potem pre, izvaja pregon in eh, naj izvaja tudi sodni postopek in eh, ki naj odločijo tudi kriterije v zvezi z pristojnostmi, tako da bo potem eh, obtoženec stopil pred sodišče v neki državi članice. Upam, da soglašate z mano, potrebujemo torej eno odločno in močno neodvisno evropsko telo. V svetu so potekale razprave, svet a, eh, zagovarja kolegijalno strukturo, ne pa hierarhično strukturo, ki jo je predlagala komisija. Kolegijalna struktura pomeni, da bomo imeli 25 evropskih javnih toživcev enega iz vsake države članice, Združeno kraljestvo Danska eh, sta, sta izstopili, torej 25 eh, iz vsake države članice, eden in na vrhu bo stal ja, glavni javni tožilec. Ne vemo, če bo to eden izmed 25 ali pa neki še dodatni tožilec, torej 26. Eh, za bi zahtevali je jasno, pregledno konkurenco pri izbiri država članica lahko pošle seznam treh imen in potem komisija bi imela uh, to uh, pristojnost, da izbere najboljšega kandidata. Uh, in uh, potem uh, bi glasovali uh, o uh, glavnem javnem toživcu. Naj jo spomnim vse, da uh, glasujemo tudi o uh, sodnikih v Luksemburgu, glasujemo tudi za člane uh, računskega sodišča, za ombudsmena in uh, torej, uh, če, bomo, če glasujemo o sodnikih v Luksemburgu, moramo potem glasovati tudi o glavnem javnem toživcu toživcu, Evropskem javnem toživcu. Eh, to eh, samo nekaj besed o strukturi, o sestavi. Torej, če bomo imeli 25 javnih toživcev, potem bomo imeli neke vrste kolegije ehm, eh, oziroma neke neke senate, eh, pri kateri vsak bo sestavljen z, naprimer, ne vem, tri, štirimi, petimi javnimi toživci, vsak bo prejel določene zadeve, zadeve bodo eh, dodeljene na, določen, na podlagi določenih kriterijev, recimo bomo imeli senat s tremi, eh, štirimi toživci iz treh, štirih držav članic. Zelo pomembno je to, da potrebujemo jasno razlikovanje med eh, pristojnostmi EPA in pristojnostmi nacionalnih teles. Ne želimo si, da bi pri vsaki zadevi eh, prišlo do prekrivanja in vsak se bo spraševal, kdo pa je pristojen, potem bi spraševali sodišča, senate, čas bi, a, eh, bi a, mineval in ne bi prišlo do nikakršne preiskave. Torej, v poročilu poudarjamo, da se je treba ogledati direktivo PIF. -a kjer najdemo seznam eh, kaznjivih dejanj proti finančnim interesom Evropske unije. In eh, je treba torej upoštevati eh, te primere, te kaznjivih dejanj, ki bi spadale v pristojnosti Evropskega javnega toživstva. Potem bi lahko imeli tudi posamezne primere zadeve po državah. V tem primeru bi lahko prišlo tudi do čezmejnih zadev. Eh, EPO bi imel pomembnejšo vlogo pri čezmejnih zadevah in tudi eh, bi imeli evropske delegirane eh, javne toživce v vsaki državi članici, ki bi sodelovali z centralnim uradom ki bi združeval teh 25 eh, javnih toživcev. Ne gre za podrejeni položaj. Evropski delegirani javni toživci in sistem v nacionalni državi, če vse to dobro deluje in hitro, potem se stvari dobro razvijajo, če pa ne, potem pa eh, bodo morali sodelovati s centralnim uradom, eh, zato da prejmejo nasvete od te centralne osrednje pisarne. Torej, kar pa zadeva preiskovalni ukrepi, kar je seveda to je pomembno vprašanje po mojem mnenju in to je tudi zajeto v poročilo. Uh, eh, eh, preiskovalni ukrepi kot naprimer preisk, hišne preiskave, aretacija oziroma prisluškovanje naprimer eh, v Italiji, vi se morali eh, držati italijanske na zakonodaje. Če stopite do italijanskega sodnika, potem se držite italijanske, eh, italijanske italijanskega ustroja. Če je to v Nemčiji, potem se držimo prava nemške države, če gre za hišno preiskavo, za aretacijo ali karkoli. koli. Tudi sem slišala, da nekateri v svetu bi želeli imeti dve dovoljenji, eno od zahtevane države, če je ta drugačna od države, ki mora izdati to dovoljenje. O tem se bomo še pogovarjali. Potem eh, pa eh, pregled, sodni pregled, če pride oziroma možnost pritožbe pravno sredstvo. Če pride do recimo preiskave, jaz potem lahko uporabim pravno sredstvo pred isto pred istim eh, sodnikom, torej v sklopu istega prava, iste države, tudi kar zadeva pravno varstvo z ozirom na listino, ki se uveljavlja. Uh, imamo vse dokumente, vse direktive, ki so, jih, um, ki so bile sprejete na ravni um, Evropske unije, naprimer za pravno pomoč kar zadeva varstvo otrok, prevodi, vse, kar je bilo sprejeto v sklopu kazenskih postopkov. Vse to mora veljati tudi, kar zadeva pravno varstvo osumljenca. Ja, prosim, da zaključite, pravi predsednica. Ja, moram se zahvaliti mnogim kolegom. Pogovarjala sem se tudi z gospodom tukaj Akselom o Eurojustu. Eh, seveda ne smemo posegati v delovanje Eurojusta, ki, eh, ampak moramo vzpostaviti sodelovanja. Ehm, in torej, to je res zadnji stavek, torej dajmo si ogledati, kaj že imamo. Imamo eh, veliko število goljufi pri vseh institucijah in to kaže, da moramo stvari spremeniti. Hvala lepa. Imamo še 8 minut na voljo, preden eh, nas tolmači zapustijo. Um, gospa Kaufman, poročevalka v senci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot vedno je treba biti kratek. Najprej bi se prisrčno zahvalila poročevalki. Odločitev priprave umestnega poročila se mi zdi z vidika političnega tajminga zelo dobro, ker pogajanja v svetu pravkar potekajo in če želimo, da nas slišijo, potem moramo delovati hitro in podati jasne zahteve, ki jih, imamo, ki jih naslavljamo na svet. Pomembno je, da je Evropsko javno tožilstvo neodvisno, da lahko svoje delo upravlja učinkovito in da seveda varjamo tudi pravice obdolžencev in obsojencev. Strinjam se z, o, z pristopom tega poročila. Mislim, da ste upravili odlično delo kot poročevalka. Moram samo povedati, da je za našo politično skupino pri določenih za nas pomembnih točkah smiselno, če zadeve bolj podrobno opredelimo. Podala bom primere, kjer bom vložila predloge sprememb tudi glede na naše prvo poročila. Najprej jasna opredelitev pristojnosti, moramo imeti jasne kriterije za to, kdaj je pristojna Evropsko javno tožilstvo in kdaj nacionalna javno tožilstva za izvedo preiskave. Jasno moramo tudi opredeliti dopustnost dokazov pri vas v 15. členu. Tudi tukaj smo v prejšnjem poročilu jasno povedali, da pravice, ki eh, so ukorenjene v listini o eh, temeljnih svoboščinah in tudi v Evropski listini o človekovih pravicah, da mora biti upoštevane tudi tukaj. In še dve pripombi, videla sem besedilo sveta in eh, začudeno ugotovila, da bi tam naj imeli neko začasno delo za evropske državne služilce. Po mojem mnenju to ni spremljivo. Tisti, ki deluje kot evropski tožilci, morajo eh, biti jasno pristojni za izvajanje te naloge. In potem še postopkovna nepravice, procesne pravice, ki so nam zelo pri, pri srcu. Svet vedno upozarja na še nezaključeno direktivo, mislim, da se s tem ne moremo sprijazniti, potrebujemo jasno predelitev pravic obdolženih. Ter Mičel. Pa je pa gospod Mičel. Čisto na kratko, čestitamo gospe Makove, ki je opravila res čudovito delo, ki ga podpiramo. Torej, ja, naj se osredotočim na nekaj konkretnih točk, kar zadeva strukturo toživstva. Zaradi omahovanja sveta imam občutek, da se bo težko povrniti k piramidalni hierarhični strukturi federalistični, kot predlaga komisija in kar je podprl tudi parlament pri prvem umestnem poročilu. Uh, torej, uh, zato, da zagotovimo neodvisnost Evropskega toživstva, se moramo izogniti maksimalno medvladnemu pristopu. Želimo okrepiti ulogo senatov. Uh, in eh, sicer moramo hkrati tudi omejiti individualno ulogo evropskega, glavnega evropskega javnega toživstva, moramo okrepiti neodvisnost celotnega telesa in še eh, tudi soglašam s eh, postopkom tudi imenovanja. Zdi se mi, da eh, mora biti parlament absolutno upleten v ta postopek. Od, od tega je tudi odvisna neodvisnost imenovanih toživcev, kar pa zadeva porazdelitev pristojnosti med Evropskim toživstvom in nacionalnimi toživstvi. Soglašam gospod Makovej, da je treba okrepiti pravila, kar zadeva porazdelitev teh pristojnosti med Evropsko in nacionalnimi toživstvi nacionalno raven, če bomo podali eh, državi članici zadnjo besedo, v zvezi s to porazdelitvijo se mi zdi absolutno neprimirno. Dejansko o tem a, moramo a, odločati drugače in mora cel kolegi upoštevati a, te vidike. In a, torej, a, bodi si, a, potrebno bi bilo tudi pojasniti določene vidike, kar zadeva sodelovanje med Evropskim toživstvom in državami članicami, ki ne sodelujo pri EPU kot tudi. A, Eh, med eh, toživstvom in evropskim organom, kot je Eurojust, OLAF, Europol. In torej to bomo še dalje spremljali z veliko pozornosti in zanimanja in eh, moram reči, da zelo občudujem delo, ki ga je opravila naša kolegica. Hvala. And Mr. Albrecht, Gospod Albrecht. Uh, the... Hvala lepa. Hvala za poročilo, ki ga je pripravila gospa Makovej. Uh, tudi mi podpiramo predlog uh, um, vzpostavitve Evropskega javnega toživstva in uh, pripravo umestnega poročila. Se nam zdi absolutno razumno in uh, pomembno je tudi, da da imamo nekaj osnovnih načel, eh, ki morajo biti eh, zastavljena in da se držimo teh načel. In zato poudarjam to, kar je povedala gospa Kaufman, in kaj ti postopkovna eh, pravice morajo biti zelo jasno zapisane, predvsem, če uh, Eh, se bomo odločali eh, za avtomatsko priznavanje dejavnosti EPA. V takem primeru moramo imeti zelo jasno zastavljanje postopkovne pravice in standarde. Vse aspekte je treba zajeti in kako eh, bo EPO deloval, bomo morali imeti. O tem smo razmislili, bomo potrebovali mo, zelo jasno zastavljena pravna sredstva, ki se jih bomo lahko poslužili, recimo za pritožbe proti odločbam Evropskega toživstva. Um, torej, moramo zagotoviti možnost nadzora, naprimer pre, vsaj pred Evropskim sodiščem ampak seveda v polnem spoštovanju neodvisnega delovanja Evropskega javnega tožilstva. Gre samo za sodni nadzor, naprimer strani Evropskega sodišča. In ne nazadnje tudi odnos s eh, tistimi državami članicami, ki ne bodo sodelovali pri Evropskem javnem toživstvu. Na tak način bomo, bomo spostavili tudi veze z Eurojustom, naprimer kajti ne smemo pozabiti, da konec koncev bomo imeli kar nekaj držav članic. Mi si želimo imeti čim več držav članic, ki bodo sodelovale, ampak nekatere se ne bodo odločale za to in torej je nujno, da v a, a, e, svežnju za Eurojust, da zapišemo, kako bodo interagirali a, s tem a, novim telesom tudi zato, ker na tak način bomo vzpostavili most eh, z nekaterimi državami, ki eh, bodo morda postopoma šele vstopale ali pristopale k tesnejšemu sodelovanju z EPOM in ne nazadnje politično je pavno to storiti strani Evropskega parlamenta, ker ne smemo pozabiti, da ta svežen in ta poseben postopek, zakonodajni postopek, to je postopek privolitve in torej mi lahko rečemo da ali ne na to, kar svet oblikuje in že vidimo, da res ne delimo čisto vseh pogledov, ki jih izraža svet. Zato je smiselno imeni določene povezave tudi s svežnjem o Eurojustu, kjer pa imamo uh, pristojnost soodločanja precision power because thank um, you sorry uh, uh, i'm i'm very long today i know <laughs> ja oprošam se danes sploh ne nekam govoriti ampak uh, uh, to je bistveno in moramo torej se navezati na svežen za Eurojust. Hvala lepa, gospa Kiniči. Grazie, grazie Presidente. Purtroppo la, la traduzione non. Ja, oproščam se, ampak nažalost tudi tolmačenje ima določeno uh, zamudo in torej uh, moram vedno počakati, da tolmači zaključijo. Zahvaljujem se tudi sama poročevalki, ki je predstavila dokument, ki je izredno pomemben za vse nas ne nazadnje tudi uh, eh, vzpostavite Evropskega toživstva uh, eh, je pomembno dejstvo, ki eh, ga uh, je izpostavilo tudi latvijsko predsedstvo včeraj, bodi si kar zadeva varstvo v evropskih državah, varnost, oprostite, v evropskih državah in tudi kar zadeva morebitno dodatno razširitev pristojnosti tega urada. Uh, To je pomembno telo zato, da združimo, poenotimo eh, boj proti eh, goljufijam, proti finančnim interesom. Časa je zelo malo, zato naj samo še povdarim, da to, kar je res pomembno, je to, da bo ta a, eh, urad res neodvisen. In a, zato je bistvenega pomena imenovanje članov toživstva, postopek, ki naj zagotovi neodvisnost EPA in zato bo moral biti postopek čim bolj odprt, pregleden za udeležbo ne samo sveta, ampak kot so že povedali drugi, tudi Evropskega parlamenta. Tudi mislim, da je pomembno zagotoviti učinkovitost eh, toživca prek vitkih postopkov, ki naj omogočajo hitro odločanje, ampak seveda vedno ob spoštovanju vsaha uh, jamstev in varovalk za um, osumljence. E, torej, to ni eh, postopek soodločanja, ampak postopek privolitve in zato parlament mora dati slišati svoj glas o tako pomembni zadevi. Soglašam torej s predlogom umestnega poročila in mislim, da ta predlog gre v pravo smer in si prizadevam, da bom tudi jaz sama dala svoj prispevek v zvezi z uh, temo, na kateri sem delala tudi v svojih prejšnjih um, službenih um, obveznostih. Uh, jaz sem tudi poročevalka v senci uh, za uh, dosje z istimi vsebinami v odboru KONT. Hvala. <laughs> Hvala lepa. Uh, more, uh, Ms, uh, Voss, Še gospod Vos. Vielen Dank. Ähm, ja ich versuche es kürzer zu machen. Ähm, bitte kreinschi. Prvo vprašanje je struktura kolegija. V celotni strukturi Evropske unije ustrezen ali ne bomo imeli tako eh, dvojne javne tožilce, enkrat v Euro, Justo, enkrat pa v EPO. In to, kar je povedala gospa Kaufman, se mi zdi tudi zelo pomeno. In tretje vprašanje, kakšno je stanje v svetu? A je tam kaj novega? Hvala lepa, hvala lepa. In gospa Majers, hvala lepa, gospa predsedujoča, tudi jaz bom kratka. Včeraj smo prisluhnili latvijskemu ministru in pa min komisar Kjarovi glede možnosti širitve pristojnosti EPA za preiskavo primerov organiziranega eh, kriminala. To se nanaša na uvodno izjavo F. A se zauzemate za razširitev pristojnosti EPA? Eh, e Je to tudi v skladu z eh, načelom subsidiarnosti? Mogoče lahko latvijsko predsedstvo na to odgovori. Hvala lepa. Mm, nimamo kaj veliko časa za predstavitev eh, komisije in sveta, prosim. Najprej predsedstvo sveta. Izvolite. Zelo nakratko, prosim. Um, Dobro večer, dolg dan je že za nami. Hvala lepa za priložnost, da spregovorim. Najlepša hvala, gospod Makjevej, tudi za osnutek mestnega poročila. Za predsedstvo vse to bi podali to, kar je povedal včeraj minister eh, za pravosodje. Tukaj gre za zadevo, ki je, ima visoko prioriteto za nas. Eh, nadgradili bomo delo italijanskega predsedstva, ki je pripravil prvih pet poglavij. Latvijsko predsedstvo se bo osredotočilo na še odprta vprašanja v teh eh, poglavjih. Cilj je, da EPO ne bo deloval samo na papirju, ampak tudi v praksi. Mora biti učinko, javno zložitvo mora biti učinkovito in neodvisno. Želimo delni skupni splošni pristop, ki ga bi radi dosegli še med našim predsedovanjem. To bi pomenilo, da se lahko naslednje predsedstvo Luksemburga osredotočilo na varstvo podatkov in finančne zadeve. Nekatere še odprte zadeve so zapletene, tako da ne morem zdaj povedati, a bomo zaključili z delom na uredbi v svetu. E, trio Italija, Latvija, Luksemburg si, prize, si bo prizadeval, da spremo zadeve do konca. Smo pa seveda tudi pripravljeni neformalno obveščati Evropski parlament eh, o dogajanju. Sama prihajam iz delovne skupine, ki je bila že tretja, tako da delamo na zadevi. Zdaj pa komisija, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, rad bi se pridružil eh, predsedstvu, tudi to je prioritetna naloga za komisijo. In z veseljem smo prisluhnili gospe Makova in ji čestitamo za odlično delo, kot vedno. To je pomemben korak v postopku. V letu 2015 bomo, upajmo, lahko zadevo zaključili pod uh, očekovitim predsedovanjem Latvije in Luksemburga. Izpostavil bi tri zadeve, ki so že bile omenjene. Delegacije. Nek, nek stalni senat mora imeti eh, vlogo pri sprejemanju odločitev. Srinjamo se za gospod Makovaj, eh, ki misli, da bi moral imeti stalni senat, ki bi se odločal o. o Eh, odločitvah o preiskavah, o prenosih, eh, transferjih in podobno. To bi morali stalni senati izvajati zaradi tega, ker bodo imeli stalno funkcijo v javnem tožilstvu. Drugič se strinjam, da mora biti postopkovne pravice zelo krepke, mora biti v skladu z direktivami, z listinami in jih je treba še ukrepiti naprimer direktiva o pravni pomoči ne bo posebno močna, bi pa morali dati obdolžence možnost te pravne pomoči. Seveda so medsebojni odnosi zelo dobri, zato moramo hraniti dostop, enak pristop kot doslej. Tako da bi morali obe uredbi začeti veljati hkrati. To bo koristno za obe institucije, tako za Eurojust kot tudi EPO. Hvala lepa. Upam, da se gospod Makovaj eh, strinja s tem, da danes ne bo podajala povzetka te razprave, ampak v kratkem. Prosim, samo čisto krat, eh, kot zaključno besedo. Če se odzovem na gospod Kaufman, čisto na kratko, ki je izpostavil, da je zelo pomembno, eh, da imam jasno definicijo in razlikovanje med pristojnostmi. EPPO e in nacionalnimi javnimi tožilstvi. To sem rekla o mestnem poročilu. Če to ne bo jasno, bomo neučinkoviti, izgubljali bomo denar, čas in energijo. Kar zadeva procesne pravice, se popolnoma strinjam. Obdolženec mora imeti možnost, da se obrne na, soduš, na sodišče tiste države, v kateri je, bila, je bil izdan odlog o izvedbi. Eh, preiskave. In to vseh v, v specifičnih primerjih, eh, eh, za katere pa se bo odločilo sodišče v Luksemburgu. Če bomo imeli neko preiskavo, hišno preiskavo in bi se morali za to obrniti na sodišče v Luksemburgu, to ne bo posebno učinkovito, ne bo v korist preiskave. Torej, če preiskavo opravlja romunsko sodišče, potem se obrne na romunsko sodišče in tako naj bi ostalo tudi naprej. Senati bodo spremljali te odločitve, kar zadeva eh, začasni delovni čas, gre za evropske javne tožilce v državah članicah. Ne bodo delegirani v centralno pisarno in ti lahko delajo de, zadev delovnega časa. Po priporočilo držav članic. To se pravi delegirani javni tožilci. Če ima tudi še druge primere, na katerih mora delati svoje drugi funkciji, bo to tudi počel. Mm, mislim, da moram tukaj končati, ker bi tudi tolmači radi malo prostega časa. In se vam zahvaljujem za priložnost, da sem predstavila to poročilo. To Moram povedati, da bom imel naslednji sestanek 27. januarja in potem 5. februarja od 9. do 12. 30. Eh, javno razpravo 21. januarja 2015 od 9. do 11. 30. v ASP 3G 2. Potem imamo skup, no, srečanje in ta droj glede človekovih pravic in tehnologij vpliv na digitalni nadzor. Rok za vložitev predlogov sprememb za poročilo gospe Makova je 2. februar 2015 do 6. ure popovdan. Prosim vas, eh, da bo mogoče vlagati samo predloge sprememb v angliščini. Najlepša hvala, da ste bili danes z nami. Hvala tudi vsem eh, prevajalcem, ki so cel dan preživeli z nami. Hvala.